Hvala lepa, kolegice in kolegi, za razpravo. Zdaj pa gremo na točko pet. To je predstavitev komisije o predlogu preoblikovanja direktive o vračanju iz leta 2008. To točko dnevnega reda smo razdelili na dva dela. Eno je preučitev osnutka poročila, kakšnih 15 minut pa to trajalo. In drugi del je predstavitev osnutka končne različice usmerjenega ali ciljne, ciljne ocene učinkov Evropskega parlamenta. Tudi zato si bomo vzeli 15 minut. Kolegice in kolegi, tisti, ki nam boste ostali v dvorani za razpravo o tej točki, prosim, odidite tiho. Najprej pa bi dal besedo poročevalki, gospe iz Argentini, za to, da predstavi svoje, svoj osnutek poročila o direktivi o vračanju. Judith. Aha, ste tukaj. Aha, ona tudi podpredseduje odboru, zato je tukaj. Ja, se mi je zdelo, da bo to odlično mesto za predstavitev mojega osnutka poročila, zdaj, ko imam priložnost uporabiti to mesto. Poskusila bom to predstaviti na kratko, saj si moramo, po mojem, vzeti več časa za to, da prisluhnemo rezultatom ocene učinkov Evropskega parlamenta. Zakaj? Zato, ker nismo prijeli ocene učinkov od komisije. Prijeli smo analizo Agencije za temeljne pravice od nadzornika za varstvo podatkov, od Frontexa. Mislim, da sem omenila vse. In imeli smo ogromno število sestankov s poročevalci v senci, tako da smo dobili osnovno znanje in poglobljeno znanje za delo na tem poročilu. Kot priloga temu osnutku poročila je seznam institucij, s katerimi smo se pogovarjali ali od katerih smo prijeli informacije. Predstavila sem tudi obrazložitveno izjavo, v kateri sem obrazložila, zakaj sem se odločila tako, kot sem se. Ena od stvari, za katero sem se odločila, je, da se spremeni ta zakonodajni akt. Ena možnost bi bila, da na to, kar pozabimo, da postavimo na polico, ampak komisija je leta 2017 podala priporočila, države članice prosimo naj začnejo z izvajanjem sedanje direktive o vračanju, preden podajate predloge in zahteve za spremembo obstoječe zakonodaje. S tem sem se strinjala. Veliko težav, s katerimi so se soočale države članice, nimajo nujno opravka s pomankanjem zakonodaje, ampak bolj s pomankanjem izvajanja. Ker je to Evropska komisija dala na mizo in ker je svet izvajal svoje pritiske, smo izkoristili to priložnost, da smo zapisali direktivo o vračanju, ki menimo, da bi delovala in ki bi ostala v okviru mednarodne zakonodaje. In bi tudi bila učinkovita, ne da bi podajala lažne obljube. Kot sem povedala v obrazložitveni izjavi, sem se osredotočila na nekatere prednostne naloge in sicer na prostovoljno odhajanje in prostovoljno vračanje. Seveda prisilno vračanje še vedno ostaja, saj ne moremo učinkovito izvajati prostovoljnega vračanja, če ne povemo ljudem, kakšen bo končni rezultat postopka, če pride do zavrnitve prostovoljnega vračanja. In to je seveda prisilno vračanje. Prisilno vračanje je spravilo veliko ljudi v pridržanje in ni bilo druge možnosti, ni bilo možnosti za prostovoljen odhod oziroma vračanje. Veliko vprašanje pri odhodu ni dejansko na naši strani v zakonodaji, ampak gre bolj za pripravljenost države, da ponovno sprejme svojega državljana. Tu se moramo osredotočiti na prisilno vračanje. Če se spomnimo na pogajanje v Abidžanu, obstaja pripravljenost za vključenje afriških držav, ampak le, ko gre za prostovoljno vračanje. Mi si želimo učinkovitosti in učinkovitost lahko dosežemo le, če bomo omogočili prostovoljno vračanje. Želimo zagotoviti učinkovitost in vzdržnost teh postopkov. Kaj s tem ponujamo osebi, ki se vrača? Ali gre za ponovno vključenost v družbo ali bomo gotovi, da bo nekdo se poskusil vključiti v družbo in da ne bo spet se ukrcal na prvi čovn nazaj. Kako torej zagotovimo večjo vzdržnost postopka vračanja? Varovalke za ljudi, ki se soočajo s postopkom vračanja. Bodimo odkriti. Ko zaprosite za azil, mogoče že drugič, ste v postopku in ne moramo vas prositi, začnite pripravljati svoje vračanje, tako kot pravi komisija. Ne moramo reči, pojdite na svojo ambasado in zaprosite za svoje dokumente. Saj še ni dokončno, ali bo nekdo dobil odobren azil ali ne. Se pravi, tu moramo upoštevati tudi družino doma. Mogoče nihče v družini ni vedel, da je nekdo odšel in ne vedo, kam je odšel. O tem smo se ukvarjali tudi v okviru primera savskega novinarja v Istanbulu. Največjo otrokovo korist smo zastavili kot glavno vodilo. Pri tem smo želeli zagotoviti, da spoštujemo vse, vso mednarodno zakonodajo in da zagotovimo, da pridržanje ni običajni postopek. V bistvu, ko gre za družine z otroki, do pridržanja ne bi smelo priti. Poleg tega smo želeli zagotoviti doslednost, nujnost in sorazmernost politik in naredila sem nekaj radikalnih potez. Izuzela sem mejni postopek. Dokler to, ta postopek ni jasen pri prošnji za azil, ne moremo mejnega postopka oziroma postopka na meji ustaviti v direktivo o vračanju. Spremenila sem tudi zahteve po sodelovanju v postopku za pojasnitev glede tega, kaj lahko nekdo pričakuje glede vračanja, kakšne so pravice in obveznosti. Izdela pa sem tudi nepotrebne zahteve o sodelovanju. Rezultat tega je kakšnih 120 predlogov sprememb. Ja, točno 120 jih je. Mislim, da sem bila kar temeljita. Veselim pa se predlogov drugih. Rok za predložitev predlogov sprememb je 7. februar. In upam, da boste lahko preučili tudi oceno učinka Evropskega parlamenta, ki vam bo predstavljena danes. Hvala lepa. Hvala lepa, Čudis. Zdaj pa poročevalci v senci. Ana Marija za Elasa. Hvala lepa, predsedujoči. Kot poročevalko esenci pozdravljam preoblikovanje direktive o vračanju, menim, da je zelo potrebna in pozdravljam tudi oceno učinka. Seveda to potrebujemo zato, da zagotovimo bolj učinkovito politiko vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. Preoblikovanje te direktive se nam zdi pozitivno, naprimer določba o okrepitvi sodelovanja z državo porekla ali izvora in obveznost, da države članice vzpostavijo programe za vračanje s tretjimi državami. Strinjam se z Judith, da je prostovoljno vračanje tisti glavni cilj, ki ga moramo spodbujati. Sveda je to dolgoročna rešitev, ki je najboljša. Ne moramo pa izključiti prisilnega vračanja realni moramo biti. Do prisilnega vračanja bo še vedno prihajalo in veseli me, da ste to izpostavili uvodoma. Sodelovanje s tretjimi državami, državami izvora potrebujemo. Sodelovanje med državami članicami mora biti bolje. Prav tako interoperabilnost med podatkovnimi bazami in tudi povezovanje med državami, tako imenovano sekundarno gibanje. Kot ELS želimo okrepiti ta vedik in tudi določbo, da bi bilo vračanje bolj učinkovito, pri tem pa je treba upoštevati najbolj ranljive skupine. V postopkih je treba upoštevati tudi vidik enakosti spolov, ki zdaj manjka v tem predlogu in posebno pozornost je treba nameniti osebam, ženskam, ki so žrtve trgovine z ljudmi in zlasti otrokom. Veseli me, da je poročevalka zauzela pristop, da odpre to preoblikovano direktivo tudi na največje otrokove koristi. In zagotovili bomo, da bi to upoštevali pri vseh določbah, saj naj bo to glavno vodilo. Naj se osredotočam na nekaj uh, glavnih členov naprimer šesti člen, tveganje pobega. Tukaj govorimo o tem, kako lahko opredelimo to tveganje, ampak to tveganje ne zagotavlja jasnosti, ki jo potrebujemo. Nekatera merila niso dovolj jasna, premalo finančnih sredstev, ilegalni vstop in tako naprej. To niso nujno objektivni kriteriji. Obenem pa se ne strinjamo, s črtanjem celotnega člena, tako kot predlaga poročevalka. Treba je poudariti, da je treba v vsakem tveganju pobega odločati na vsakem posameznem primeru. Zakaj gre, gospod predsedujoči? Gre za to, da tudi ohranimo, da ohranimo tudi svobodo gibanja v Evropi. Če obstaja tveganje pobega, In če bo to realno tveganje, lahko pride do zaprtja meja in tega si ne želimo. Glede otrok lahko rečem, da jih je treba izključiti iz tega postopka in jih je treba napotiti na nacionalne socialne službe in službe za zaščito. Člen 18, to naj bo zadnje sredstvo, ko gre za spremstvo otrok. Otroci in mladoletni naj ostane v družini. Glede prostovoljnega vračanja, naj bo to vedno možno, tudi takrat, ko državljani tretjih držav. No, člen 13, tudi prostovoljno vračanje, okrepiti moramo tudi možnost vračanja za, kot rečeno, nezakonito prebivajoče državljane tretjih držav. Glede obveznosti sodelovanja pa moramo zagotoviti, da bodo državljani tretjih držav vedeli, zakaj točno gre. In še zadnja stvar. Informacije za otroke morajo biti zagotovljene v jeziku, ki jih bodo otroci razumeli in morajo biti prijazne do otrok posledice nesodelovanja ne smejo vplivati na otroke. Hvala poročevalki in hvala poročevalcem Senci, saj smo imeli veliko sestankov s različnimi organizacijami, agencijami EU, kar je bilo zelo koristno, zato da smo dobili celotno sliko. Veseli me, da smo pri nekaterih ključnih vprašanjih dobili dober kompromis, dosegli dober kompromis. Tako da se veselimo nadaljnih razprav. Hvala. Bivor. Hvala, Ana Marija, Silvija Borden. Hvala, Claude, poročevalka v senci, Silvi Gijom ni, zato me je prosila, da v angliščini nekaj preberem v njenem imenu. Kolegice in kolegi, gospa Gijom se želi opravičiti, saj ni mogla priti na to sejo zaradi drugih obveznosti. Kot poročevalka v senci, Za skupino SND se želi zahvaliti poročevalki. Meni, da je njen osnutek uspešen in učinkovit in podpira večino, kar je predlagala poročevalka. Glede vprašanja ponovne integracije in mejnih postopkov pa bo podala nekaj predlogov spremem. Meni, da, naj, da bi lahko podprla idejo prostovoljnega vračanja, vendar pa pravici in obveznosti ne smemo zanemariti. Prisilno vračanje pa se lahko uporabi le kot eh, zadnje sredstvo in se ne sme dovoliti za otroke. In se želi zahvaliti vsem v postopku jih pogajanja. Hvala lepa, Silvija Von. Zdaj pa Sofie Entfeld. Um, Hvala, predsedujoči, čisto na kratko. Pozdravljamo predloge in usmeritev, ki jo je ubrala poročevalka. Na kratko pa želim povedati nekaj o kontekstu, v katerem smo preučevali ta predlog. Odkrito rečeno, celoten svežen o azilu je bil v slepi ulici v svetu veliko vprašanj ki jih obravnava ta predlog o preoblikovanju, se obravnava tudi v svežnju o azilu kot sekundarno gibanje. Tu je neke vrste argument za uvajanje teh spremem. In čisto v zadnjem trenutku je Evropska komisija bolj medlo predlagala, da naj bi preoblikovali to direktivo o vračanju. ker se ne strinjam z vsebino, ki so jo predlagale države članice, ampak komisija bi morala biti pač neodvisna. Delo na tem dosjeju je bilo in bo zelo resno. Podali bomo nekaj predlogov sprememb, ampak ostajamo pri tem, da ne moremo tega v celoti ločiti od drugih dosjejev, ki jih imamo pred seboj na mizi. Ne moramo govoriti izključno o zunani razsežnosti azilne politike, če ni bilo dovolj odgovornosti pokazane na strani vodi vlad. Ja, komisija bo dobila besedo na koncu, gospod Rotenberg. Zdaj pa še Barbara Spinelli. Hvala, predsednik. Hvala poročevalki za odlično delo, zlasti za široka posvetovanja, ki so bila uporabljena v namen priprave tega poročila. Pogovorila se s številnimi strokovnjaki in naj povem, da podpiram večino blagov. Uh, sprememb, zlasti glede eh, črtanja meril, glede možnosti pobega in s tem bi države članice spodbujale eh, prostovoljne odhode zaradi tega, ker bi grozile z priprtjem v času postopka. Bom uložila nekaj uh, predlogu sprememb glede varovanja eh, človekovih pravic ljudi, ki jim grozi uh, uh, vračanje. Potem pomembno je tudi vprašanje sodelovanja s tretjimi državami, kajti uh, lahko se zgodi, da državljanov te države ne bi vključili v uh, programe ponovne reintegracije. prav tako eh, se ne sme ljudi zapirati v zaprte prostore, tipa zapori. Potem je uh, treba vključiti pravico do izobraževanja, šolanja in varovanja otrok. Prav tako je treba omogočiti tretjim državljanom, da se jih zasliši, preden se spreme odločba o vračanju potem treba imeti neodvisne organe, v katerih bojo sodelovali strokovnjaki za človekove pravice in ki bodo spremljali ne le prisilnih vračanj, temveč tudi vse postopke vračanja in ki bodo lahko tudi brez najave uh, izvajali nadzor uh, v objektih, kjer so pridržani državljani tretjih držav. In če bo prišlo do kršitev, bodo o tem poročali Evropskem parlamentu in nacionalnim parlamentom. Potem treba je črtati člen 21, ki državam članicam omogoča odstopanje od določenih direktiv v tako imenovanih eh, nujnih primerih. In to lahko vključuje tudi daljše pridržanje in črtanje obveznosti iz člena 19.1, eh, ko gre za pridržanje eh, azilantov v zaporih. Ta predlog in druge predloge eh, bomo vložili in upam, da bomo uh, uh, dosegli, da bo direktiva tašna, da bo skladna uh, z zakonodajo na področju varstva beguncev in varstva človekovih pravic. Hvala. Much, Hvala lepa, Barbara. Mislim, da so bili to vsi poročevalci senci. Želi besedo še kdo drug? Če se vrnem na Judith, oziroma preden se vrnemo na Judith, dajem besedo Danu Rutenbergu iz komisije. Euh, hvala uh, vsem in uh, hvala, da imam priložnost, da lahko predstavim ustroj predloga komisije. Ta predlog prenovitve direktive o vračanju, ki ga je pripravila komisija, izhaja iz tega, da države članice se soočajo s številnimi uverami pri izvajanju politike vračanja, ki bi naj bi bila učinkovita in ki je potrebna za preseganje teh ovir. Vse to pa seveda upošteva vsa temeljna načela človekove pravice in načelo nevračanja. Razumem, da osnutek poročila uh, ne, nima enakega pristopa kot predlog komisije in upam, da uh, razprave, ki bodo še potekale, bodo priložnost za to, da bomo presegli eh, številne nesporazume, do katerih je verjetno prišlo. Najdem zgolj en primer ko gre za prednost prostovoljnemu vračanju. To je eh, želja komisije, to je preferenčna politika in kot je podarila pročevalka, prostovoljno eh, vračanje eh, je nekaj, za kar se pač odloči migrant, če obstaja možnost za prisilni zgon. To ne pomeni, da ljudje, ki so pridržani, ne bi mogli se tudi prostovoljno vrniti. Vse osebe v vseh fazah postopka se lahko prostovoljno vrnejo in to je tudi pravzaprav najboljša možna. Uh, Eh, opcija. Toliko za zdaj, naj torej podarim to in se vam še enkrat zahvalim. Okay, thank you. Najlepša hvala. Samo da preverim, ali želi predsedstvo besedo. Okay, there, Malo ste osamljeni tam, kaj ne? Judith, želite ponovno besedo? Ja. No, zakaj sem tako rekla? Skupaj kot parlament v tem mandatu želimo doseči, da pride do pogajanj kasneje. Znotraj našega procesa je prišlo do tega, da je prišlo do razlage, zakaj ne prej svet in komisija sta na voljo, takoj ko bo parlament predstavil svoj pogajalski mandat. In skupaj bomo pripravili kompromisne predloge sprememb. In potem bo čas za pogovor s komisijo in svetom. In takrat bomo videli, ali si stvari razlagamo na različne načine. Do takrat pa vseeno želim, da komisija in svet ne vplivata na naš proces. Hvala. No, ne bom nič dodal zdaj le. Dobro ste povedali. Hvala lepa. Ja, hvala, Čudi. Zdaj pa drugi del te točke. Čudi, ste želeli še kaj dodati? Ne. Dobro, zdaj drugi del te točke, kot rečeno. To je predstavitev osnutka končne različice ciljne ocene učinka Evropskega parlamenta o predlogu preoblikovane direktive o vračanju. Študijo sta pripravili skupaj Univerza v Levnu, to je o pravnem delu, in svetovalno podjetje Milieu, ki je pripravilo ekonomski del. Vse to pa je koordinirala enota za vnaprejšnje ocene učinka Evropskega parlamenta. Trije govorniki nas čakajo pri tej predstavitvi. Vse skupaj naj bi trajalo 15 minut. Začeli bomo z dr. Katarino Ajzele iz raziskovalne službe Evropskega parlamenta. Boste sedeli tukaj? <clears throat> Dobro. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Vaš odbor, odbor Libe, nas je raziskovalna služba Evropskega parlamenta prosil, naj pripravimo oceno učinka za predlog preoblikovanja direktive o vračanju, ker ocene učinka komisije ni bilo. Nekaj pravnih vprašanj je bilo treba razrešiti. In zato smo stopili v stik z profesorico Elise Mujer z Univerze v Lövnu in glede ekonomskih vprašanj smo se posvetovali z dr. Mino Fernandez iz podjetja Milje o podatkih o azilu in migracijah. Skladno s priročnikom, ki ureja pripravo ocen učinka Evropskega parlamenta, smo vprašanja za zunanjo raziskavo pripravili znotraj parlamenta. To je ciljno usmerjena ocena učinka, kot je za njo zaprosil odbor v zvezi s najpomembnejšimi določbami predloga to vizualizirali v primerjavi z status quo, z nespremenjenim stanjem. Drugih alternativnih možnosti pa nismo preučili, zaradi tega, ker je bilo časa na voljo zelo malo, kakšni, kakšna dva meseca. Ta ciljno usmerjena ocena učinka je podala pet ključnih ugotovitev. Kot prvo, ni jasnih dokazov, ki bi podprli trditev komisije, da bi njihov predlog, da bi njen predlog pripeljal do učinkovitejšega vračanja migrantov. Kot drugo, predlog je v celoti v skladu z načelom subsidijarnosti. Nekatere določbe pa so porodile pomisleke v povezavi z načelom sorazmernosti. Tretjič, predlog komisije bi vplival na kar nekaj socialnih in človekovih pravic nezakonitih priseljencev, vključno z verjetnimi kršitvami temeljnih pravic, temeljnih človekovih pravic. Četrtič, predlog bi seboj prinesel tudi precejšnje stroške za države članice in za Evropsko unijo. Petič in zadnjič. Predlog komisije izpostavlja vprašanje doslednosti z drugimi zakonodajnimi akti Evropske unije, s katerimi se ukvarjate tudi vi tukaj v odboru Libe, zlasti pri zakonodajnih aktih, ki so še v postopku sprejemanja. Zdaj pa dajem besedo profesorici Muir in dr. Fernandez, kasneje pa sem na voljo z vašo vprašanje. much. Um, thank you very much, um, Dr. Ezele. Hvala lepa, doktor Ezele. Hvala za to priložnost, da ste nam dali možnost predstaviti pravne vidike te ocene učinka. Najprej glede metodologije. Kot rečeno, je to ciljno usmerjena ocena učinka, tako da smo se omejili na nekatere stvari, zlasti na pravne vire in ti so vsi navedeni tudi v oceni učinka. Glede metod pa smo vedno za izhodišče vzeli opredelitev pravnih okvirov in tudi izrazom. Seveda pa smo tukaj upoštevali tudi doslednost, javno politiko in želeli smo, da bi dosegli cilje, kot ste jih želeli doseči. Pojem učinkovitosti pa je težak pojem za pravnike. Pogledati moramo namreč, eh, kakšna, kako dosledna je komisija pri pristopanju k tovrstnim politikam. Komisija je v svojem memorandumu opredelila učinkovitost in nekaj vidikov v kontekstu tega predloga smo že predvideli v okviru socialnih instrumentov. Videli pa smo tudi spremembo tona, namreč, da se zdaj to omejuje na prostovoljno vračanje. Tu je komisija stvari spremenila in to lahko vpliva na izbiro meril pri naprimer tveganju pobega ali pri možnosti pridržanja Drugo vprašanje, za katero ste prosili, da si ga pogledamo, je, zakaj oziroma ali komisij, predlog komisije upošteva načelo subsidijarnosti in sorazmernosti. Kot celota, ja, vendar pa smo ugotovili, da obstaja nekaj konkretnih pomislekov, kar zadeva skladnost z načelom sorazmernosti in ti so navedeni na ekranu. Prepoved omogočanja obdobja za prostovoljni odhod, omejitev prizivov samo na eno raven jurisdikcije, potem omejitev časovnih omejitev za pritožbe ali prizive in pri drugih določba gre za pomankanje podatkov. Glede tretjega vprašanja, za katerega ste nas prosili, da si ga pogledamo, gre za vpliv na temeljne pravice, ko gre za nezakonite priseljence. Tu smo morali narediti izbor temeljnih pravic, ki smo jih preučili. Menili smo, da na to lahko vplivajo konkretne določbe ali specifične določbe, naprimer Preučili smo možnost pridržanja napram pravici do svobode, potem preučili smo obveznost do sodelovanja napram pravici do azila. Glede obdobja za prostovoljni odhod smo to preučili tudi napram pravici biti slišan. imamo pomisleke tudi, da lahko pride do ovir oziroma do vplival na pravna sredstva, kar zadeva časovno obdobje za pravosodne postopke. Glede novih mejnih postopkov imamo podobne odgovore kot v vprašanju 2. To je skoraj nemogoče oceniti. Saj je to odvisno tudi od uredbe o azilu. Četrto vprašanje, ki ste nam ga dali v preučitev, je doslednost z drugimi instrumenti. In sicer gre za ta predlog napram štirim obstoječim zakonodajnim instrumentom na tem področju. Gre za postopkovne standarde kot minimalne in maksimalne ravni zaščite temeljnih pravic. Pri tem predlogu je zanimivo, da kar nekaj določb določa ne le minimalno, ampak tudi maksimalno raven zaščite, kar zadeva dostop do pravice oziroma pravosodja. Kot zakonodajni organ moramo biti pazljivi pri tem. Druga pripomba pa je povezana s tem, da obstajajo omejitve postopkovnih varovalk, ki so na voljo napram sklepa o vračanju, tudi ko gre ko je šlo za zavrnjen zahtevek, tudi ko so, imeli, ko so bili mogoče upravičeni do upoštevanja pravila nevračanja. Hvala lepa, zdaj pa gospa Fernandez, doktor Fernandez. Uh, Hvala lepa. Dovolite nekaj besed o gospodarskih vidikih predlagane preoblikovanja uredbe. Naj začnem z metodologijo. Oceno smo najprej opravili na podlagi statistike Eurostata, poročil mreže, Evropske migracijske mreže in tudi na področju študij EPRS-a, pa tudi na podlagi nekaterih ocen Evropske komisije. Izvedli smo tudi ciljno usmerjeno raziskavo v štirih državah članicah na podlagi izkušenj o, na področju izvajanja direktive o vračanju. Te države članice so označene na zemljevidu. <clears throat> Pogledali smo se tudi, kakšno je, kakšen je obseg ocene in sicer neposredni stroški in tudi ekonomski vplivi. Razlikovali smo torej med dvema tipoma stroškov. Kot rečeno, neposredni stroški, ki predstavljajo spreminjanje sistema. In druga vrsta stroškov so stroški, ki izhajajo iz ekonomskih vplivov, naprimer razlike med prisilno in prostovoljnim vračanjem. Kar zadeva neposredne stroške, smo ugotovili, da predlagane spremembe lahko predstavljajo potrebo po precejšnjem novim virom in sredstvem iz držav članic in tudi iz Evropske unije. Na ravni države članice bi stroški vključevali povečanje osebja, ki bi bilo potrebno za to, da bi upravljali s prostovoljnim vračanjem, potem za institucije, po, za povečanje interoperabilnosti in da bi tudi uvedli enoto za upravljanje vračanja v migracijah. Poleg tega pa bi morali tudi povečati število mest za pridržanje in tudi specializirano usposabljanje za osebje. Nekaj številk glede stroškov za pridržanje smo tudi našli, naprimer v Italiji 13 milijonov evrov za 11 centrov za pridržanje. V Belgiji je bil center za pridržanje obnovljen, dva pa sta bila na novo zgrajena. Le toliko, da ponazorimo, kakšni so lahko ti stroški. Ampak za druge so to lahko le ocene. Na ravni Evropske unije pa so lahko stroški na treh ravneh. To so lahko dodatni stroški za spremljanje in koordinacijo, potem zato, da se zagotovi večja vloga EASO, agencije, in da se povečajo sredstva za AMIF, zato da se podpre postopek prostovoljnega vračanja. Ta prostovoljnica kaže ekonomske učinke. Povečani stroški lahko presežejo potencijalne prihranke v skoraj vseh primerjih. Če gremo od leve do desne, vidimo, da imamo več prisilnega vračanja, več prostovoljnega vračanja, večje stroške. Prisilno vračanje sicer stane več kot prostovoljno vračanje. Ampak, če bi prišlo do prostovoljnega vračanja, bi potrebovali več zaposlenih za to, da bi to sprovedli. 6, 7, 18 in 22, to so členi, ki. obravnavajo premik prisilnega na prostovoljno vračanje, dva pa vprašanje prizivov. Kakšne pa so lahko potencijalne koriste? Koristi število priseljencev, naprimer, ki zapuščajo EU, bi bilo večje. Na ta način bi zmanjšali sivo ekonomijo, čeprav te povezave niso bile jasno izpostavljene. Pa naslednja prosojnica. Potem nekaj eh, podatkov je stroško pridržanja. Ta prosovnica kaže stro, stroške povezane z pridržanjem in horizontalna premica kaže na to, kakšen strošek bi bil, če ohranimo status quo. In tu smo ocenjevali štiri države, na desni vidimo Belgijo, kjer imamo 6 milijonov, ki jih, oziroma 60 milijonov, ki jih sedaj porabijo in 140, ki bi jih porabili po takšni prenovitvi. Torej, s tem bi zaključila še več številk je v sami študiji, ki si jih lahko ogledate. Hvala. Hvala, uh, dr. Fernandez in uh, vsem, vsem vašim kolegicam za te študije. Sedaj pa bi lahko, oziroma sedaj pa dajem besedo opročevalki, bi vi kaj povedali. Ne vem, morda bi kdo zastavil kakšno vprašanje. Sama sem prebrala uh, poročilo do polovice in sem vesela, da ste jih tu povzeli. Boleče se mi zdi, ko vidim te stroške. Veseli me, kako ste to vse skupaj predstavili. In to me spodbuja k temu, da delamo bolj na prostovoljnem vračanju. To menim, da je bolj dostojen način dela, hkrati pa so tu predvideni nižji stroški. Nimam nobenih vprašanj za enkrat, eh, gospod predsednik. Hvala, potem podpiram razpravo. Barbara, izvolite. Najprej hvala za to odlično presojo vpliva. Ena točka me še prav posebej zanima. In če se nisem preomenila in sicer glede dveh stopen, glede dvo, eh, dve, dveh stopen uh, eh, pravosodja, torej dveh stopen sodišč, mož, glede možnosti pritožbe na drugo stopnjo, če pride do sklepa o vračanju. Zanimalo bi me, če bi lahko imeli pregled, eh, situacije v državah članica, glede tega, recimo v Italiji imamo samo eno stopnjo, tudi v Franciji meni, da imamo samo eno stopnjo in zanima me, kakšna je situacija v drugih državah članicah, kajti bojim se, da Če želimo imeti učinkovito direktivo za vračanje, eh, se bojim, da ta učinkovitost je pravzaprav sinonim za hitrost. Sama pa menim, da učinkovitost in hitrost nista sinonima. Hvala. Hvala, Barbara. Še kakšno vprašanje za ekipo raziskovalk? Bi, bi ve morda kaj povedala s tem v zvezi, kar smo slišali? Doktor Cemir, izvolite. Hvala za to vprašanje. Zakonodaja glede temeljnih pravic pravi, da je dovolj, če imamo eno stopno sodišč. Torej, takšno omejitev je skladna zakonodaja o temeljnih pravicah v EU. Obstajajo države članice, kjer je več stopen sodišč, Opravljali smo eh, razgovore z nacionalnimi organi, ki so zahtevali anonimnost in ti so povedali, da to, da imamo zgolj eno stopno, lahko pomeni ustavne težave. Nimam izčrpnega pregleda nad tem, koliko stopenje na voljo v državah članicah. torej nimam, nimam teh podatkov, lahko vam pa zagotovim, da zakonodaja EU ne zahteva ene stopnje, več držav članic pa imajo več kot eno stopnjo in pravijo, da bi imele ostale težave, če bi jim bilo prepovedano imeti več kot eno stopnjo sodišča. Hvala. Uh, po razgovoru s pročevalko, mislim, da smo res lahko zadovoljni z kakovostjo presoje vpliva, tako da bi se zahvalil ekipi, ki upravlja to delo, gotovo. To eh, vidijo tudi pročevalci v senci in spodbudil bi kolege, da uporabijo te informacije, zato da bomo dobili dober rezultat. Tako da bomo res imeli najboljše možno delo glede tega dela. Imamo res dobro ekipo poročevalke in poročevalcev v senci. Začnem takole stavek in potem se zavem, da pravzaprav se upravičujem, ampak saj razumete. Torej res izkoristite te odlične informacije. Hvala še enkrat kolegicam in res veliko sreče s tem občutljivim dosijem. Je v dobrih rokah. Eh, prisluhnili bomo komisiji in svetu ob neki drugi priložnosti. Hvala eh, komisiji za vaš prispevek nekoliko prej. Dobro, kolegi, gremo sedaj naprej. Eh, kodeks skupnosti o vizumih. Juan Fernando je z nami. Zato je zadnji sestanek trialoga glede vizumskega zakonika. Ta sestanek je potekal danes do povdne. Veselimo se slišati, kaj se je zgodilo. Torej, kakšne, kakšne so informacije glede zadnjega trialoga? Poročevalec gospod eh, Juan Fernando, povejte. Hvala, naj pozajem, kakšno je se stanje. Po več kot štirih letih pogajanj smo danes prišli nekakšen, doživeli politični sporozum glede prenovitve vizumskega kodeksa kot uredbe. Hvala pročevalcem v senci za njihovo sodelovanje v tem dolgem procesu, da smo prišli do tega rezultata, ki je zadovoljujoč. Hvala tistim, ki so sodelovali tudi na tehničnih sestankih, člani sekretarjata in asistenti imeli smo prvi dialog ob koncu avstrijskega predsedstva 13. decembra. Potem smo imeli več sestankov poročevalcev v senci 9. januarja, 22. januarja. Potem smo imeli sestanke na tehnični ravni in več kot enkrat smo videli, kakšne težave potekajo na pogajanjih. Na koncu pa smo si res prizadevali za to, da bi dosegli nekakšen celovit, svežen, celovito razumevanje in sporazum, kompromis. Eh, ta voljo do kompromisa sta pokazala oba, da so zakonodajalca, parlament in svet. To je bilo ključnega pomena pri tem dosjeju, zlasti glede obveznega zastopanja z, z varovalko, z, ko gre za boljše zastopanje. Potem pristojbine za vizume, členja 16 in 17, tu smo imeli celovit sporazum in upoštevali to, kar je izpostavil Evropski parlament in za kar smo se borili. In strinjali smo se potem glede našega stališča v pogajanjih Potem imamo rok v členu 19 za vložitev zahteve v duhu kompromisa. Smo se strinjali z uh, šestmesečnim rokom in devet mesecev za pomorščake. In potem pri 24. Eh, členu smo ohranili kaskadni sistem pri vizumih za več vstopov, tako da lahko pomagamo s tem, potnikom v dobri veri. Potem smo obravnavali vprašanje osrednjih organov in um, smo vključili varovalko v členu 8. Potem je tu povezava z ponovnim sprejemom. Tu smo, imeli, tu smo težko dosegli kompromis eh, s formulacijo, ki jo predlaga komisija. In sicer, da bi vključili pozitivne spodbude za tiste države, ki kažejo voljo do sodelovanja z politiko EU glede ponovnega sprejema, potem potovalno zdravstveno zavarovanje, to je člen 15, to je bila tudi težavna točka. Doslej ni bilo znako, da bi vizumi za kratkoročno bivanje predstavljali breme za trajnost socialnih in zdravstvenih sistemov držav članic. No, na koncu pa bo spostavljeno potovalno zdravstveno zavarovanje, bo v svežnju, vendar imamo ja, močno revizijsko klauzulo in kratke roke, tako da bodo države članice podale jasne dokaze, ki temelijo na dejstvih glede bremena za eh, zdravstvene sisteme in za socialno varnost. In na podlagi takšnih dokazov, z dejstvi se bo komisija odzvala, natančno proučila možnost ohranitve ali kakšnega drugega predloga oziroma tega, da črta zahtevo po potovalnem zdravstvenem zavarovanju. Potem smo imeli predlog uh, črtanja glede uh, izdaje vizumov na zunanjih mejah v okviru posebne scheme. To je predlagal parlament, svet je to močno zavrnil in v duhu kompromisa smo mi sprejeli črtanje te scheme, te specifične scheme s katero bi lahko izdajali vizume na zunani meji Evropske unije. Torej, za konec bi se zahvalil tistim, ki so sodelovali v teh pogajanjih štiri leta. Mislim, da smo izpolnili našo uh, eh, dožnost, da smo kot so zakonodajalci našli rešitev za obstoječo stanje. Torej, sedaj smo posodobili vizumsko zakonodajo skladno z Lizbonsko pogodbo. Seveda, ravnovesje ni nikoli stotno zadovoljoče za vsakogar med nami, vendar bi pa rekel, da je to kompromis in glede na okoliščine bi vas pozval, da podprete te kompromise zato, da se bo dejansko končno zgodila posodobitev Evropskega vizumskega zakonika. Becker, like see... Hvala lepa, gospod Bek, bi vi kaj povedali, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem poročevalcu. Dobro je delal, dobro je delala njegova ekipa, dobro je delal sekretarjat. Hvala tudi poročevalcem v senci. Včeraj so sedem ur sedeli za pogajalsko mizo in mislim, da so res uložili veliko dela za to. Hvala tudi nam vsem, čestitam za odličen uspeh. Za skupino ELS je pomembno, da smo dosegli poenostavitve za poslovneže, športnike, otroke in tudi raziskovalce. Zelo pomembno je tudi, da povezava z sodelovanjem in uračenjem z tretjimi državami zdaj ostaja in je okrepljena, prav tako ne bo vizmov na zunanjih mejah. Obveza za zdravstveno zavarovanje pri potovanju ostaja, In komisija bo z državami članicami izvedla preverjanje in kar zadeva eh, zavarovanje za potovanja, to je na mizi in dolgo smo o tem dosjeju govorili, zdaj pa smo veliko tudi dosegli. Hvala lepa, to je velik uspeh za parlament in za odbor Libe. Hvala. Hvala lepa, Hans Heinz. Hvala, Juan Fernando, hvala za opravljeno delo, za veliko dela in veselimo se, da bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju. Res odlično opravljeno delo. Hvala. Torej, dobre novice. Torej, gremo lahko naprej na točko šest. Tu gre za postopek soglasja. Glede predloga sklepa sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice konvencije sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na, na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih. Gre za to, da lahko države članice podpišejo in ratificirajo konvencijo v tistem delu, ki je v ekskluzivni pristojnosti unije. Ta konvencija je odprta za podpis in ratifikacijo že od 3. julija 2016. Želi zagotoviti varno in prijetno okolje na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih. Naša pročovalka je e, Silvi e, Kaufmann. Silvi, želiš sedaj besedo in želiš predstaviti uh, ta postopek soglasjem. Izvolim. Ja, Hvala, predsednik, hvala, Klod. Zakaj gre? Pri mojem poročilu gre za sporozum za integriran pristop za varnost in storitve pri nogometnih tekmah in drugih uh, športnih dogodkih. Gre za konvencijo, ki je edini mednarodno zavezujoč instrument za oblikovanje instrumentov sodelovanja med javnimi in zasebnimi akterji, ki sodelujejo pri organizaciji nogometnih prireditev ali drugih športnih prireditev. Evropska unija seveda ni pogodbenica, države članice so, vsaka posamezna država članica, ampak kar zadeva določene dele konvencije, so države članice lahko pogodbenice Sveta Evrope le, če za to pooblastijo tudi Evropsko unijo. To zadeva odstavke 2 do 4 11. člena, kar zadeva informacijske točke. Na evropski ravni imamo sklep iz leta 2002 skozi 248, kar zadeva varnost na nogometnih tekmah. Tam je to opredeljeno. Ljudje, ki obiskujejo nogometne tekme in športne prireditve, se morajo vedno počutiti varno in morajo biti v varnem okolju. Zato podpiram cilj te konvencije, zato da se varnost tudi zagotovi. Prav tako se mi zdi dobro, da imamo pristop, kar zadeva varnost in zagotavljanje ustreznih storitev. Tako bomo poskrbeli tudi, da bodo ljudje, ki obiskujejo nogometne tekme, tudi na poti do stadiona in na stadionu samem, zavarovani. Nasilno vedenje v zvezi z nogometnimi tekmami je treba preprečiti in če do tega pride, potem tudi sankcionirati. Poskrbeti bo treba, da bo pot do stadiona in uživanje na tekmi na stadionu čas užitka. To mora biti varno okolje, tako za otroke starejše, kot tudi za invalide, zato da bodo vsi državljani lahko uživali v teh športnih prireditvah. Strokovni odbor bo preveril izvajanje te konvencije. Pomembno se mi zdi, da, da niso vključene samo zveze kot sta FIFA in UEFA, ampak tudi organizacije kot so naprimer Football Supporters Europe in Supporters Direct Europe, ki zastopata nogometne navijače po vsej Evropi. Podpiram različne ukrepe opisane v besedilu, da bi dosegli cilj konvencije. Od vseh točk želim povdariti zlasti eno vse pogodbenice, konvencije sprejmejo jasno politiko glede rasističnega ali drugega diskriminacijskega vedenja, vključno s pogosto zaničljivimi, seksističnimi ali homofobnimi žalitvami. Ključno je, da države članice posebno pozornost namenijo temu, da bi spodbujali strpnost in fair play. To je zelo pomembno, zlasti na športnih prireditvah. Če bi kot parlament z veliko večino podprli ta predlog, bi mi to bilo zelo všeč, kajti gre za zelo pomembno konvencijo in upam, da bodo države članice kmalo to konvencijo tudi ratificirale. Hvala. Hvala. Silvi za to zelo zanimivo razlago. Ko govorimo o nogometu, spomnim se, da si bila podpredsednica, ko smo dobili prvo izjavo o izgonu rasizma oziroma o boju proti rasizmu v nogometu. Ti si bila podpredsednica in sklicala posebno vse parlamenta za to, da to sprejme. Tega ne bom nikoli pozabil, to je zelo pomembno. To je bila prva izjava o tej temi, ki smo jo sprejeli kot parlament. In takrat ni bilo enostavno dobiti dovolj podpisov. Se spomnim, kako si govorila o tej temi takrat. Bi kdo od pročevalcev senci želel spregovoriti? Gospod Šogor? Se opravičujem, ker govorim uh, o tem, danes je pač torek popovdne. Gospod Šogor, izvolite. No, to je razumljivo. Glede na to, da eh, gledam britanski nogomet. Nisem mm, podpornik Anglije, ampak sem podpornik Škotske, kar je še slabše. Morda sploh ne bi smel načinati te teme. Popolnoma se strinjam eh, s to potrebo, da je treba posodobiti pravila glede eh, pravil na nogometnih tekmih ni dovolj, da se osotočimo zgolj na varnost. Če želimo zagotoviti najboljšo izkušnjo za vsakogar, ki gre na tak dogodek, je pomembno, da zagotovimo varnost, red, pa tudi, da zagotovimo, da ti posamezniki se počutijo prijetno na tekmah. Moj sin je nogometaš, tako da vem, da kljub. Uh, Kampanja proti rasizmu in proti sovražnemu govoru je to še vedno prisotno na številnih dogodkih in prihaja do zlorab in recimo zaničevanja mađarskih igralcev, ki igrajo v Romuniji kot manjšina in to je bilo tudi že menjeno v poročilu Sveta Evrope glede varovanja manjšin. Takšno o, vedenje ni omejeno zgolj na nogometne tekme, to se dogaja tudi na drugih o, športnih dogodkih, o, recimo tudi na košarkarskih tekmah se zaničuje o, m, pripadniki mađarske manjšine. Takšen sovražni govor, tudi če se ne sprevrže v nasilje, pa se prelije v druge v druge dele družbenega življenja. Zato je zelo pomembno, da spodbujamo um, fair play, da se borimo proti rasizmu in sovražnemu govoru. Mi si želimo harmonizirane standarde na tem področju in pozdravljamo novo konvencijo Sveta Evrope in spodbujamo vse države članice, da jo podpišejo in ratificirajo in to čim prej. Hvala. Hvala lepa, gospod Šogor, to je bilo zelo zanimivo. Gospod Jurek, želite besedo glede tega? Ne. Torej, to je to. Ja, komisija. Gospod Džio Takos. Hvala lepa, predsedujoči. Komisija pozdravlja pozitivno priporočilo poročevalke. Prejšnji teden smo, smo se lahko zahvalili tudi odboru KALT. To je bilo 22. januarja, ki je tudi, torej ima pozitiven pristop. Sedaj imamo priporočila in sedaj se. Eh, veselimo soglasja z parlamenta, tako da lahko svet zaključi in sprejme, torej formalno sprejme sklep in tako se lahko začne postopek ratifikacije z ustrezno pravno podlago. To je zelo pomembno, kaj kot rečeno v razpravi, pa tudi kot je to napisano v priporočilu moramo pohiteti za to, da razjasnimo pravno situacijo za tiste države, ki želijo sodelovati pri tej konvenciji Sveta Evrope. Hvala komisiji. Pa še za svet, izvolite. Hvala, predsedujoči, na kratko. V imenu predsedstva lahko rečemo, da pozdravljamo to razpravo in zelo pozitivno uh, poročilo in razlago poročevalke. O tem smo se pogovarjali že junija na delovni skupini za mm, no, pravosodne zadeve in upoštevali smo pravno mnenje službe sveta in sedaj smo to, oziroma oktober smo to priložili eh, koreperjem svetu in na osnovi tega smo potem prosili za soglasje, zato da lahko sprememo sklep to bomo storili takoj, ko bomo dobili soglasje. Hvala za to, da ste to obravnavali. In svet bo takoj ukrepal in takoj nadaljeval z delom, takoj, ko dobimo soglasje. In še poročevalk, izvolite za konec. Ja, eh, hvala, hvala, Klod. To je za naše politično delo zelo pomembno. Hvala, da si spomnim na to. Na evropskih ali svetovnih prvenstvih vidimo, da se v okviru nogometa borijo proti rasizmu z slogani reci ne rasizmu in tako naprej. Vedno, ko to vidim, lahko ugotovim, da je parlament že zelo zgodaj začel opozarjati na to. To so kampanje, ki so dobre, ki si zaslužijo podporo, pa vendar vemo, da so rasizem, seksizem in homofobija še vedno velik problem, zato se veselim, ko vidim, da obstajajo veliko možnost, da bomo za zelo veliko večino sprejeli to konvencijo, kajti veliko dela nas čaka na tem področju. Morda bi na koncu lahko še nekaj rekli v zvezi z roki in sicer 19. februarja bomo glasovali v odboru, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali v prvem marčevskem zasedanju. Hvala. Hvala, Silvi Ivon. Rok za vložitev plov sprememb je 6. februar. Hvala. hvala za to pozitivno predstavitev. Sedaj gremo naprej na točko 7. Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznjivih dejanj. In to je sedaj, ta, ta akt je sedaj v zaključni fazi. Uh, Imeli smo veliko eh, sestankov, dva politična trialoga in uh, eh, naporočevalec je gospod Radev. Vidim, da je prišel gospod Radev. Bi morda vi lahko predstavili stanje glede medinstitucionalnih pogajanj v tem dosjaju. Hvala lepa dragi kolegi, na kratko, delo na tem dosjeju je zelo intenzivno. Od decembra smo imeli dva trialoga in pet tehničnih sestankov. Prišlo je do precejšnjega napredka, vendar pa so še vedno določena odprta vprašanja. Evropski parlament ima več predlogov, s katerimi bi želeli priti do kompromisa. Kompromise pa so države članice zavrnile. Imamo še en politični trialog in če želimo, da bo dosje sprejet do konca mandata, nimamo več veliko časa. Če želimo, da bo Evropska unija varnejša zaradi izmenjave informacij, jaz sem bom če kompromisov med parlamentom in svetom ne bo, potem ne bo sporazuma in potem bodo države članice odgovorne za to situacijo. Ne morejo pričakovati izmenjave informacij na obstoječi ravni, kajti obstoječa raven ni več dovolj. Potrebuje posodobitev glede na to, kako veliko terorističnih aktov se je že zgodilo in kako je s tem povezano financiranje, ki izhaja iz eh, organiziranega kriminala. Hvala. Hvala lepa. Včasih bi si želel, da bi bila poročila nekoliko daljša, ne vedno. Od glasovanja bi morali začeti ob 16.30 časi bi želeli, da bi imeli več glasovanj, zato da bi pač prišli. Se upravičujem, ker smo najprej želeli imeti več glasovanj, zato da izkoristimo vaš čas, če veste, kaj želim povedati. No, potem smo nekatera črtali, oziroma smo jih predstavili na prihodni deljak in se pravi, čujemo, da ste pač sem prišli zato, da imamo na koncu samo še eno samo glasovanje. Se upravičujem, vem, da pač ni nič lažje zaradi tega. In da se eno hvala, da ste tu. In spoštovanje do kolegov, ki bodo še prišli, glede na to, da imamo samo eno glasovanje menim, da bi bili eh, jezni, če bi že sedaj glasovali, oni pa bi prišli kasneje. Upam, da nimate nič proti, če bi imeli odmor pet minut. Bo to v redu? Ste že vsi zaspali? Vem, da je moj eh, glas danes tak, da vas morda nekoliko uspava. No, ne se preveč na glas smejati, to ni preveč ljudno. Torej, bomo imeli odmor pet minut, če dovolite, potem pa bomo glasovali. Se strinjate? Odmor pet minut, potem prejmo naprej. I'm very sorry. It's so a little bit inconvenient for everyone, but we'll do that. Adieu. Um, kolegi, če ste prišli sem zaradi glasovanja, prosim, ne odidite, ker potrebujemo kvalificirano večino. Tako da prosim, ostanite tu, potrebujemo kvalificirano večino. Hvala. entusiasts.

knjige. Okay, colleagues, uh, if we could, um... Dragi kolegi, prosim sedite, tako da bomo lahko glasovali. Opravičil bi se, ker ste vsi prišli sem samo za ene glasovanja. Nameravali smo jih imeti več, zato da bi bolj izkoristili vaš čas, vendar. Eno glasovanje smo priložili na ponedeljek, vendar to pač eh, je uh, onkraj mojih pristojnosti, torej glasovali bomo le za, o, o enem uh, predlogu. Hvala za vas uh, čas. In o tem res moramo danes glasovati, ker moramo to napovedati za plenarno zasedanje do 30. januarja in če ne bomo danes glasovali, tega ne bomo mogli storiti. Tako da res hvala, da ste prišli danes. Hvala za vaš čas in vašo potrpežljivost. Torej, se kar lotimo dela, tako da lahko potem vsi odidete, ko, boste, ko bomo zaključili, gre za kvalificirano večino in to imeti v mislih pri končnem glasovanju. Bomo glasovali. Imamo pa najprej postopkovno vprašanje. Bomo najprej začeli z glasovanjem, pa, pa potem postopkovno vprašanje. Imam postopkovno. Ne, bomo najprej glasovali. Najprej moramo glasovati. Dobro, bomo začeli. To ne bo enostavno. Bomo glasovali. Ali imate predlog za ustni predlog spremembe? Predlog spremembe. izvolite. Hvala. Veseli me, da danes o tem glasujemo. Nobenih težav glede tega. Dala sem ustni amandma glede situacije v Jemnu. To je eh, najhujša humanitarna kriza v svetu. Eh, eh, to, to, tega se zavedamo, to smo rekli na plenarnem zasedanju, da moramo se boriti proti prodaji orožja Saudske Arabije in ni nobene pravne možnosti, da ljudje pridejo na varno. Zato je ta ustni amadma zelo pomemben za jemenske ljudi. Zahtevamo okrepanje za jemence, pa tudi za to, da vzpostavimo eh, pravne načine, da pridejo sem, komisija mora začeti izdajati oziroma predlagati humanitarne vizume. Torej, seveda se strinjam z vsebino te, kar pravite, kar zadeva sam ustni predlog spremembe. Gre za to, ali je to relevantno za to poročilo. Kot poročevalec moram reči, da ni skladen s tem poročilom, ne glede na to, da strinjam za vsebino. Zato me zanima, ali kdo ogovarja temu ustnemu predlogu spremembe, ali kdo ogovarja. Ali imamo štiri ogovore? Zdi se, da imamo več kot štiri ogovore. Sicer mi je zelo všeč vsebina in, in to, kar ste rekli, imamo več kot štiri ogovore, zato ne moremo tega sprejeti. Sedaj pa glasujemo. predlog spremembe 11. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Še vedno glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na vodne izjave. Predlog spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve. Oziroma ne, gremo na tri. Predlog spremembe tri. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Gremo na kompromisni predlog ena, glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto. Sedaj gremo na predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Tel, oziroma deset glasujemo. Danes sem res počasen in živčen. Konec glasovanja. Kaj ste rekli? Zato, ker sem britanec. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Judit, sedite. Sedaj imamo poimensko končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 53 glasov za, nišče ni bil proti, nišče ni bil zdržan. Hvala. In sedaj moramo še glasovati o mandatu s kvalificirano večino. Glasujemo. Silvi, dajte nazaj svojo glasovalno kartico. Se pravičujem, jaz sem kriv. Sicer se ne, ne bom mogel vrniti v Evropsko unijo. Nismo še odšli, to je res konec glasovanja sprejeto, pes glasov za, dva proti, nišče ni bil zdržan. Hvala za vašo potrpežljivost, torej cenim. Tako da je to lahko sedaj na plenarno zasedanje. Se prečujem, ker je bilo le eno glasovanje. Hvala vsem.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 So, colleagues, um, we could get started on point 10. Tako, gospe in gospodje, deseta točka. Če je kdo pripravljen. Gospod De Jong, tukaj ste, tik pred menoj. Ne glede na to, da ljudje klepetajo. Dobro, začenjamo z naslednjo točko, kolegice in kolegi. Lepo prosim, da nadaljujete zunaj dvorane. Lepo prosim. Nadaljevali bomo z dnevnim redom. Naslednja točka je torej vzpostavitev programa izmenjave pomoči in usposabljanja za zaščito evra pred ponarejanjem za obdobje 2021-2027. To je program Perikles 4 dosi je del okvira večletnega finančnega okvira. Poročevalec je gospod De Jong, osnutek poročila je predstavil 7. januarja, danes pa bomo govorili o predlogih sprememb, mislim, da jih je vsega skupaj okrog 38, glasovali pa bomo 4. februarja. Zdaj pa nam bo gospod De Jong povedal več o poročilu. Denis, izvolite. Hvala lepa, Klod. Predlogov sprememb ni veliko, kakor si dejal, in to je tudi manjši program, kaj te vsi poročevalci v senci, pa tudi poročevalec, smo se strinjali, da je to dobro, nihče ne želi spodkopati zaupanja v evropsko gospodarstvo s tem, da bi dovolili uporabo ponarejenih bankovcev za evro v uh, gospodarstvu. Spraševal sem se, ali potrebujemo poseben program za to, kar ti že imamo program za pravosodje. Tudi na skupnem trgu imamo program za skupni trg na mesto niza manjših programov. Ampak o tem nismo govorili, zato tega nisem omenil niti v poročilu. Delali smo pač na tej osnovi, da je to ločen program in poskusil sem vključiti čim več elementov v to poročilo. Glavni elementi so, da moramo vključiti tudi tretje države, kjer se uporablja evro ali kjer obstajajo podatki o tem, da se tam izvaja ponarejanje. Prav tako moramo imeti dober odnos z ECB in Europolom. Prav tako moramo vključiti ustrezne kazalnike uspešnosti, ti morajo biti razumljivi in merljivi brez dodatnih upravnih bremen. Danes dopoledan smo imeli prvo in edino srečanje poročevalcev v senci, glasovali bomo že naslednji teden, srečanje je bilo zelo konstruktivno. Pripravili smo štiri kompromisne predloge sprememb v zvezi z ciljem programa, pa tudi v zvezi z drugimi elementi, namreč govorili smo o ključnih kazalnikih uspešnosti. Mislim, da smo na koncu dobili tiste kazalnike, ki res opredeljujejo uporabnost in koristnost programa samega in ne govorimo toliko o ponarejanju samem v EU. In kot poročevalec sem dobil sporočilo, tudi vi, predsednik, ste ga dobili v zvezi z horizontalnim vprašanjem delegiranih aktov. To velja za vse programe, to ni bil predlog spremembe, ampak ker želimo biti skladni s drugimi programe smo zdaj dobili tudi kompromisni predlog spremembe, ki predvideva naslednje. Delovni program se bo izvajal v okviru delegiranega akta, kako velja tudi za druge programe. Takšna je situacija. Mislim, da bo ta pristop deležen široke stopnje soglasja. Hvala. Hvala lepa. To je res zanimiva tema Tomas. Vi ste poročevali v senci za ELS, izvolite. Hvala. Hvala lepa. Strinjam se z gospodom De Jongom. Mislim, da je odlično predsedoval sestanku danes. Ponosen sem bil, da sem bil na tem zasedanju poročevalcev v senci delali smo konstruktivno in pozitivno, dobro smo se izmenjavali mnenja. Včasih je dobro, da ne vlagamo veliko predlogov sprememb v zvezi z zadevo, ki deluje dobro. Mislim, da obstajajo tri ali štiri dobre kompromisi. Po mojem mnenju bomo prišli do dobrega rezultata in zadovoljen sem, da med skupinami ni nesoglasja. Želimo si, da bi dosegli široko stopnjo soglasja, Jaz pa želim povedati, da res občudujem delo Denisa in zelo sem zadovoljen, da sem sodeloval z njim pri tem dokumentu. Hvala. Hvala, še kdo? Ne, dobro, hvala, Denis. Četrtega bomo glasovali v Libe. Želiš dodati še kaj? Hvala za upravljeno delo. ste ekofin. Ekofin se s tem ukvarja. Ne predolgo, lepo prosim. Hvala, gospod predsednik, zelo kratek bom. Res je, tukaj sem v imenu ECFIN. Mi smo odgovorni za program Pericles. Pozdravljamo delo, ki ga je opravil poročevalec in ki so ga opravili poročevalci v senci. Komisija želi izpostaviti eno ključno vprašanje. Program Perikles je relativno majhen in vključuje en razpis z dvema rokoma. Če bi uvedli delegirani akt za to, da bi sprejeli letni program dela, bi to vključovalo veliko upravnega bremena, prav tako pa bi to uvedlo težave z časovnico, kajti delegirani akti so finalizirani šele po dveh mesecih in to je precej dolgo obdobje. Seveda, imeli bomo tudi posvetovanja. Posvetovali se bomo z ECB, Europolom in državami članicami, tudi to nekaj časa traja. Na koncu bomo program dela in stališče o financiranju dobili šele spomladi. To bi vodilo do težav, kajti finančna uredba določa v členu 110, da je treba odločitev o financiranju sprejeti še pred koncem marca. In to bi vodilo tudi do težav pri naših upravičencih, kajti oni bi potem imeli samo en razpis na voljo in to bi bilo jeseni. To bi po našem mnenju podkopalo učinkovitost programa. In še nekaj, naša pravna služba meni, da bi sprejemanje programa dela v okviru 110. člena pomenilo, da bi komisija imela pristojnost za izvajanje proračuna v okviru člena 317 in tega ni mogoče izvesti z delegiranim aktom. To je seveda mnenje naše pravne službe. Pripravljeni smo na posvetovanje v osmi vodni izjavi in v četrtem členu že imamo predvidena posvetovanja, če bi to bilo potrebno, ampak zaenkrat ne vidimo dodane vrednosti pri uporabi delegiranega akta, če upoštevamo, da je proračun majhen, da je program specifičen in da je upravičencev malo. Po mojem mnenju, delegirani akt v tem primeru ne bi bil ustrezna rešitev. Hvala. Hvala kolegicam iz Ekofina. Samo šalil sem se zelo zanimivo je videti razlike med GD Home in Equin. To je res zanimiva tema. Hvala tudi poročevalcu De Jongu in uh, Tomasu. Hvala še enkrat torej. Komisarka Jurova se nam bo pridružila ob petih na poti je, zato bomo za nekaj časa prekinili. Kar nekaj pomembnih tem nas čaka. Lepo prosim, da ostanete v dvorani, nadaljujemo pa ob petih, torej ob petih nadaljujemo. Takrat se nam bo pridružila gospa Jurova. Thank you.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 Uh, Kolegice in kolegi, se opravičujem, komisarka zamuja, ne vem zakaj. No, vse se ne opravičujem, samo sporočam vam, da komisarka zamuja. To je bila samo izjava. Okay, komisarka je na poti. Upravičujem se. Hvala za vašo potrpežljivost. I'm sorry, uh, I spoke now. Govoril sem s komisarko, obtičala je v prometu. Zdaj je pri vhodu v Evropski parlament, torej prišla bo takoj, ko bo mogoče. Hvala za te informacije. To je bilo res koristno. Nekdo bi moral snemati ta odbor in narediti komedijo. Vsi bi bili zvezde. Hvala za te informacije, to je bilo res koristno. Dve minuti torej. Hvala. Hvala.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 So that was the commissioner on the mobile because I just want to continue with the. To je bila komisarka. Želel sem nadaljevati tam, kjer je končal Tomas, komisarka je na poti. Torej. Toliko, da boste na tekočem. Thank you. Okay, colleagues. Kolegice in kolegi, mislim, da je prišlo tudi do nesporazuma. Hvala za vašo potrpežljivost, hvala komisarki, da je tukaj. Ne bomo dolgo vezili, predlagam, da kar začnemo. Vsi smo utrujeni, dan je bil dolg. Hvala lepa za potrpežljivost in hvala komisarka, da ste z nami. Imeli smo predhodno srečanje v zvezi z različnimi temami, ampak eh, samo da veste, govorili bomo o drugem skupnem pregledu zasebnostnega ščita, govorili bomo o sklepu ustreznosti za Japonsko in o osnutku mandata za pogajanja z ZDA o mednarodnem sporozumu o e-dokazih oziroma gre za tako imenovani Cloud Act. Komisija in komisarka sta že bila v odboru Libe oktobra, poročali so o rezultatu drugega skupnega pregleda v zvezi z zasebnostnim ščitom in obljubila je, da bo predstavila končno poročilo v odboru, ko bo poročilo sprejeto. Povedati želim, da smo imeli tudi kar nekaj srečanj med tem in v Strasburu smo se videli zadnjič, zato hvala lepa za to. Hvala za to, da ste redno v stiku z nami. Komisarka, ste že zajeli sapo. Vera, pozdravljeni. Pet let sem vas klical Vira, zdaj pa vem, da vam je ime Vera. Dobro. Izvolite najprej vašo izjavo, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen. Hvala, hvala lepa, hvala, Klod. Spoštovane poslanke in poslanci, se upravičujem za zamudo mi smo kot roboti in mhm. če mi rečejo, bodi točna, sem točna, ampak v rokovnik so mi zapisali ob pol šestih. Torej, prišlo je do težav s komuniciranjem, v redu, zdaj pa kar k temi. Obljubila sem, da se bom po oceni pregleda zasebnostnega ščita oglasila pri vas in vam povedala, kakšno je stanje in obljubila sem vam tudi, da vas bom obvestila o tem, kako stojijo zadeve na področju varstva podatkov, pa seveda tudi druge teme, ki ste jih omenili vi. Pripravljena sem govoriti tudi o tem. Najprej, kar zadeva revizijo zasebnostnega ščita, prav gotovo ste opazili, da je vprašanje varstva podatkov in upravljanja vedno bolj pomembna politična tema. Prejšnji teden smo v Davosu slišali japonskega premijeja Abeja, komisarja Merklovo, pa tudi druge, ki so pozvali k temu, da potrebujemo globalna pravila. Tudi sektor informacijske tehnologije je k temu pozval. V parlamentu mislim, da se strinjamo, da je zadnji čas za globalno razpravo na tem področju. Evropa lahko prispeva, pa ne samo to, lahko celo prevzame vodilno vlogo. Vaša pravila so najboljša, sodobna in primerna in zdaj imamo priložnost, da mi postavljamo zlate globalne standarde. Zato potrebujemo pristop, ki bo navdihnil, ne pa odvračal. Potrebujemo pristop, s pomočjo katerega bodo ljudje spet zaupali digitalnemu svetu, ne pa da se ga bodo bali in da bo ta svet poskrbel za zmedo. Zelo me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi, v zvezi s tem. Zdaj pa še nedavni dogodki tukaj v Bruslju. Komisija je pripravila poročilo o drugem letnem pregledu zasebnostnega ščita. To poročilo je bilo objavljeno 19. decembra leta 2018. V okviru priprav na to poročilo smo zbrali informacije civilne družbe, družb, ki delajo na področju zasebnostnega ščita, pa tudi deležnikov iz ZDA. Na ravni EU so imeli organi za varstvo podatkov pomembno besedo. Kot preteklo leto smo mi bili ena ekipa, kar zadeva sodelovanje z ZDA. Parlament je julija izpostavil določene pomisleke in to smo prav gotovo izpostavili tudi pri razpravah z američani in na osnovi tega smo tudi dosegli ustrezne rezultate. Oblasti v ZDA so sprejele kar nekaj korakov za to, da bi naslovile pomisleke parlamenta in komisije. Ministrstvo za trgovino je še okrepilo postopek certificiranja in Zvezdna komisija za trgovino je prav tako sprejela bolj proaktivni pristop pri izvrševanju tega okvira. Prav tako smo imenovali še manjkajoče člane nadzornega odbora. Odbor ima zdaj kvorum oziroma je sklepčen in prav tako je bila objavljena direktiva 28. Komisija je v poročilu izpostavila šest področji, na katera bomo morali biti pozorni v prihodnosti. Med drugim tekoče preiskave Ministrstva za trgovino, vključno s primerom Facebook Cambridge Analytica in tudi kar zadeva prvo pritožbo, ki jo je dobila varohinja človekovih uh, pravic. In vesela sem, da je naš pritisk obrodil sadove. 18. januar je bil datum, ko je bil gospod Kis Scratch imenovan za namestnika ministra v State Departmentu ali na področju zunanje ministrstvo v ZDA. To je velik preizkus zavez američanov glede ščita. Zdaj bo senat moral to potrditi, ampak administracija je končno izpolnila obljube. Kakor veste, je bil rok za drugi pregled konec februarja. To je to. Z gospodom Kračem se bom srečala čim prej, ko bom obiskala Washington, zato ker želim vedeti, kdo to sploh je. Prav tako mu želim osebno posredovati informacijo, da je to zelo pomembno za nas v Evropi. V poročilu je naveden sklep, da zasebnostni ščit še vedno izpolnjuje potrebne standarde. Zaščita evropejcev je višja, kot bi bila brez ščita. Številna evropska podjetja, vključno z majhnimi podjetji, se še naprej zanašajo na ščit pri prenosu podatkov. Jasno je, da je treba okvir še naprej spremljati, aktivno bomo sodelovali v razpravi z američani, kar zadeva zvezno zakonodajno področje zasebnosti. Prizadevali si bomo za konvergenco z močnimi horizontalnimi pravicami in neodvisnim in strogim izvajanjem. Spremljamo razvoj dogodkov v ZDA v zvezi s tem in poslali smo tudi pisno izjavo v okviru javnih posvetovanj. Veselim se, da bomo še naprej sodelovali z predstavniki kongresa. Zdaj pa Japonska. Sklep o ustreznosti je komisija sprejela in ta sklep je začel veljati 23. januarja. Istočasno kot vzajemna odločitev na japonskem. Tako smo oblikovali največje področje na svetu, kar zadeva varne prenose podatkov. In to prihaja ravno pravi čas, kajti začel bo veljati tudi prostotrgovinski sporazum med EU in Japonsko. To bo v petek 1. februarja. Sklep o ustreznosti za Japonsko zagotavlja popolno spoštovanje temeljnih pravic na področju varstva podatkov in prispeva k temu, da bomo visoke standarde na področju varstva podatkov razširili po vsem svetu. Vesela sem, da se parlament strinja, da je ta sklep zelo pomemben in to kaže, da se konvergenca na področju varstva podatkov izplača. Sklep o ustreznosti za Japonsko je prvi po sprejetju splošne uredbe o varstvu podatkov in to je pristop, ki ga zdaj uporabljamo. Pretok ali prenos podatkov mora biti ločen od prostotrgovinskih pogajanj in s tem lahko zagotovimo doseganje dobrih rezultatov. Razlike med EU in Japonsko obstajajo, nekaj ovir je bilo. Na komercialni strani so Japonci to storili tako, da so sprejeli tako imenovana dopolnilna pravila, prav tako smo oblikovali posebno strukturo za obravnavanje pritožb za evropske državljane, zato da smo zagotovili ustrezna pravna sredstva. Hvala tudi za resolucijo v zvezi z našim osnutkom sklepa na osnovi vaših komentarjev in vprašanj in na osnovi poročila Evropskega odbora za varstvo podatkov smo za Japonsko razčistili kar nekaj vprašanj v zvezi z njihovim sistemom. Prav tako smo osnutek sklepa ustrezno spremenili in končni sklep odraža te spremembe, še posebej kar zadeva natančno spremljanje japonskega okvira, več jasnosti glede področja uporabe, zaščito varstva podatkov v celotnem življenjskem ciklu in tako naprej. Prav tako smo zagotovili dodatna pojasnila v zvezi z kaznimi in drugimi sankcijami v japonski zakonodaji. Bolj podrobna razlaga in spremljanje vaše resolucije bo komisija zagotovila v običajni obliki in to k malu. Številne države, vse od Azije do Latinske Amerike, govorijo o svoji zakonodaji na področju zasebnosti ali o prilagajanju te zakonodaje. GDPR ali splošno uredbo o varstvu podatkov uporabljajo za osnovo. Japonska bo služila kot zgled za konvergenco pravil in tudi drugi bodo sledili torej, našim globalnim standardom. Čaka nas še veliko dela za to, da bi Evropska unija okrepila izvajanje pravil na področju varstva podatkov. Veliko se moramo naučiti iz primera Cambridge Analytica Facebook, zato smo objavili smernice glede izvajanja pravil varstva podatkov v okviru volitev. Pravila GDPR veljajo za vse akterje, ki obdelujejo osebne podatke, tistih, ki sodelujejo v volilnem procesu. In tudi politične stranke morajo spoštovati ta pravila. Opazili smo, da imamo sicer skupne grožnje, ampak oblasti držav članic ne sodelujejo med seboj, niti si ne izmenjujejo najboljših praks. Zato smo oblikovali Evropsko mrežo za volitve in države članice pozivamo k temu, da vključijo organe za varstvo podatkov v to mrežo na nacionalni ravni. Evropski urad za varstvo podatkov ima predsednico, gospod Jelinek, in tudi ona je sodelovala na tem sestanku, ki je bil 1. 21. januarja. V petek je Koreper prav tako podprl dogovor v zvezi z spremembo statuta o evropskih strankah. Uvedli so specifične sankcije na področju kršitev pravil glede varstva podatkov. Veselim se že začetka veljave tega dodatnega orodja, ki se bo prav gotovo izkazalo za koristno. V svežnju za volitve smo prav tako govorili o preglednosti in o reklamah platforme informacijske tehnologije in države članice pozivamo k sodelovanju. Tuje akterije želijo širiti dezinformacije in spodbujati strah. Prav tako spodkopavajo demokratične procese in želijo še bolj zmesti voljivce in jih prestrašiti. Naša naloga je poskrbeti, da bodo evropski voljivci svoje odločitve sprejemali čim bolj svobodno. Naš pristop je ideološko neutralen in ohranja svobodo govora in to v celoti. Spoštovane poslanke in poslanci, če želimo, da bo zakonodaja deležna ustreznega izvajanja in da bodo tekle kazenske preiskave, toživci potrebujejo ustrezno zakonodajo, ki bo v koraku z tehnološkim razvojem. Zato je komisija predlagala svežen o e-dokazih, to je bilo lani. Vzajemni postopki pravne pomoči niso dovolj hitri za digitalno dobo In jasno želim povedati, da teh postopkov ni mogoče ustrezno izboljšati za namene e-dokazov. Evropski nalog za preiskavo je zelo pomemben, vendar časovne omejitve so predolge. Irska je mesto, kjer je veliko ponudnikov storitev, ta država pa ne sodeluje pri tem. Gospa Sipel je povedala, da potrebujemo hitrejši in bolj pregleden dostop do e-dokazov v svojem delovnem dokumentu. Vem, da je veliko deležnikov izjavilo, da so zaskrbljeni. Svoje skrbi so posredovali tudi poslancem in Evropski parlament potrebuje več časa, da analizira ta vprašanja. Moja, moje službe so na voljo vam in vašim uslužbencem, zato da bomo skupaj izboljšali predlog. Želimo razviti močan evropski okvir, z največjimi in najboljšimi možnimi varovali, zato da bomo lahko zagotovili sodelovanje z ponudniki storitev. Vendar predlog je nujen. Trenutno ni jasnega okvira in tudi ni pravne gotovosti. Ni pravne gotovosti za preiskovalce, podjetja in državljane. Prav tako ostaja možnost na vzkrižja zakonodaje, akterije, lahko morda pristanejo v situaciji, ko bodo morali spoštovati zakonodajo v eni državi in kršiti zakonodajo v drugi državi. To je pomembno vprašanje za ponudnike storitev, ki so aktivni tako v Evropi kot tudi v ZDA. To je tveganje, ki se pojavlja z tako imenovanim Cloud Actom v ZDA. Ta že velja. Če želimo zagotoviti osebne podatke in postopkovne pravice ter varovala na tem področju, potem tega ne bomo mogli doseči z krpanko dvostranskih sporazumov. Mislim, da mora Evropska unija uveljaviti svoje pristojnosti in zato bom predlagala mandat za celovit sporazum EU-ZDA, kar zadeva dostop do elektronskih dokazov in Evropski parlament bi to moral potem potrditi po pogajanjih. Ta sporazum bo vključeval dodatna varovala ob tistih, ki so v svežnju za e-dokaze. Prav tako bo treba zagotoviti dodatna varovala ob tistih, ki so že v okvirnem sporazumu. To mora veljati za vso Evropsko unijo, zato da bodo vsi državljani EU deležni enakih pravic. Povedati želim tudi, da ne želimo uvesti Cloud Acta v EU, niti ga ne želimo spremeniti. Ne, naše izhodišče je interes EU. Zdaj pa še ena tema. Zdaj pa učinkovit boj proti pranju denarja. V tem kontekstu dovolite nekaj besed o nedavnem poročilu komisije o schemah prebivalcev in naložbah. Prvič je komisija, oziroma ni prvič, da je komisija izpostavila te pomisleke glede varnosti in pranja denarja za naše državljane in to v povezavi s prodajo državljanstva. Te scheme odpirajo zlata vrata bogatim posameznikom, ki imajo veliko denarja. Kljub temu, da so zakoni o državljanstvu v rokah nacionalne zakonodaje, to zadeva Evropsko unijo kot celoto. Tukaj kartiramo tveganja, kakšna tveganja, ki jih to predstavlja za Evropsko unijo, zlasti za varnost, pranje denarja, izogibanje davkov in korupcijo. Tu ne sme biti šibkega člena v verigi, kjer bi si lahko ljudje prosto izbirali schemo, ki je najbolj prizanesljiva. Želimo si več transparentnosti glede tega, kako se odobravajo vizumi v zameno za investicije in želimo več informacij o posameznikih, ki jim je bila viza odobrena. Obstajati mora železno pravilo, ki bi pomenilo, da mora biti tisti, ki dobi državljanstvo neke države članice Evropske unije, res pravo in pristno povezavo s to državo članico. Strokovnjaki smo prejšnji teden dogovorili tudi opredelitve skupnega nabora kazalnikov za varnostne preglede. Saj želimo, zagotoviti učinkovite procese upravljanja tvegan. Komisija bo še naprej preverjala skladnost teh zakonov, zakonodaje Evropske unije in ukrepala, kadar bo to potrebno. To je le najnovejši primer, kako Evropska unija otežuje delo stolilcem kaznjivih dejanj in imamo posodobljene zakone oziroma zakonodajne akte glede preprečevanja pranja denarja. Oblikovali smo urad Evropskega javnega toživstva in tu se stvari dobro razvijajo. Komisija ima tudi delujoči urad oziroma bo določila urad, ki bo delal do konca leta 2020. Tudi proračunski proces smo obravnavali novembra v zvezi s tem. Podala bom pregled teh dejavnosti v pisni obliki in navedla, kaj vse je bilo narejeno v zvezi z Evropskim uradom javnega tožilstva. Upamo, da bomo s tem dokončali do konca tega zakonodajnega obdobja. Komisija je izdala tudi formalno, formalni dopis Nemčiji, da naj bi postopke po zakonodaji za boj proti pranju denarja postali bolj transparentni. Hvala parlamentu za podporo pri izmenjavi informacij med enotami, ki imajo na voljo finančne obveščevalne podatke in druge pomembne podatke. Se je to bistveno pripomore k boljšemu sodelovanju. Naj na koncu omenim še naše ocenjevanje držav, tretjih držav, ki predstavljajo visoko tveganje. Najbolj relevantne prednostne države so bile opredeljene konec lanskega leta. Novi seznam upošteva seznam akcijske skupine za finančne ukrepe. Pri tem upoštevamo stroge ukrepe, ki jih upošteva, ki jih določa direktiva o boju proti pranju denarja. Revideran seznam je zdaj v fazi končnega posvetovanja s strokovno skupino komisije in sprijeta bo v naslednjih dneh. S tem zaključujem in se veselim vaših vprašanj. Hvala, komisarka. Najprej Roberta Mecele. Hvala, Klod, hvala, komisarka. Na koncu ste omenili prodajo državljanstva in o tem želim spregovoriti. čeprav veliki lobiji želijo to prikazati kot prodajo vizumov ali državljanstva za naložbe, lahko rečem, da ne gre za to. Gre za zamenjavo denarja za pravice, ki ne kažejo na pristno povezavo tega posameznika z zadevno državo članica te povezave sploh ni treba imeti. Druga stvar, ki je del prodaje, kot pravi naš eh, predsednik Muscat, pravi, da to počne ravno pod okriljem komisije. Tu ne gre samo za vizume, ampak tudi za dovoljenje za prebivanje. Če pa dobite državljanstvo, se tega ne more več oduzeti in od tega imajo potem koristi tudi družinski člani. Na ta način dobijo tudi pravice do prostega gibanja, do potovanja brez vizumov do konkurenčnosti za nje, za te nove državljane, veljajo vsa pravila in vse to brez prave pristne povezave z zadevno državo članico. Potni listi se prodajajo, kar vodi v nenehno krizo v Evropski uniji, saj na ta način veliko krat prisili to ljudi, da se odpravijo na čovn in na tvegano pot preko sredozemlja. Razumevanje skrivnostnosti glede tega, koliko potnih listov in koliko državljanstv je bilo podanih, je težko. Čim bolje moramo to razumeti, zato da bomo lahko ukrepali proti temu. Komisija seveda ne odobrava prodaje potnih listov. Razumemo z pravnega vidika, da niste eh, v položaju, da bi to preprečili, ampak zagotovo naša država tega ne podpira. Birgit Cipel. Ja, hvala lepa. Govorili ste o zasebnostnem ščitu in veste, da je Tudi odbor za varstvo podatkov podal poročilo o tem. Tri točke ste omenili. Ena je povezana z varuhom osebnih podatkov. Trenutno imamo tega ombudsmana, kar je dobro, ampak če si pogledamo poročilo varuha osebnih podatkov, vidimo, da ima ta ombudsman kar nekaj pooblastil ki pa niso v skladu z zahtevami Evropske listine o človekovih pravicah. Prosim za komentar. Potem še nekaj pravil o transferih. Ampak očitno organizacijam ni treba zagotoviti pogodb, ki so jih sklenili s tretjimi s partnerji iz tretjih držav, zato da bi zagotovili ustrezne varovalke. Kaj menite o obstoječih pravilih, ali so v skladu z zakonodajo EU? In še zadnja točka povezana z varnostnim zasebnostnim ščitom. Rekli ste, da revidiranje komisiji ni zagotovili dodatnih informacij o preiskavah glede primera Facebook oziroma Cambridge Analytica. Po nekaj mesecih me zanima, ali ste prijeli kakšne nove podatke glede te preiskave. Pa še nekaj ste omenili. E-dokazi. Ne bom šla v podrobnosti, ker še vedno pripravljamo naslednji novi delovni dokument. Glavni problem za me in za nekatere kolege v parlamentu je v tem, da v, v evropskem nalogu za izvršbo govorimo o določenih omejitvah in varovalkah, ki pa jih v novem predlogu ni več. Zanima me, ali je komisija pripravljena govoriti tudi o dogovoru o tako imenovanem Cloud Actu, zakonu o oblaku. Paziti moramo, da ne razvodenimo varovalk in omejitev v naši zakonodaji. Veliko podrobnosti moramo še preveriti. Hvala. Hvala, Birgit. Naslednja je Natalie Grisbeck. Ampak, Ana, ali morate kam oditi? Um, če ja, ali imate kaj proti, če gre, če Ana Gomez najprej spregovori, ja, čisto na kratko, zlate vizi, zlatem vizumu. Ja, hvala lepa, predsedujoči. Gospa komisarka, imam enake pomisleke kot moja predgovornica. Cenim poročilo. Opis problema se mi zdi dober, ampak poročilo je šipko v zaključkih in sklepih ter priporočilih in ukrepih. Zlasti me je šokiralo dejstvo, da ni priporočila za to, da potrebujemo izvajanje skrbnega pregleda, če želimo priti do usmerjenih mednarodnih sankcij. Pri nas na portugalskem se je zgodilo, da tudi meni kot evroposlanki niso dovolili pregleda tega seznama. In me zanima, ali zahtevate sezname ljudi, za katere veljajo sankcije na portugalskem, ali zahtevate te sezname? Hvala. Hvala. Hvala, gospa komisarka, da ste tu. Morda eh, ne bom sama slišala odgovor, vendar moji sodelci bodo tu in jih bodo slišali. Hvala, da ste prišli. Tri točke na hitro, kaj ti, Sofi, sva si razdelili vprašanje na nje skupine. Včeraj smo praznovali dan varstva podatkov. No, v ruskem mm. prostoru imamo vsak dan, dan nečesa, vendar včerajšnji je bil res pomemben za državljane. In to je tudi zelo pomembno za vas, gospa komisarka, in seveda za delo našega odbora. Osem mesecev po začetku izvajanja splošne uredbe o vrsto podatkov. Eh, veliko državljanov ve, da obstaja ta uredba in eh, seveda moramo še naprej razlagati in še naprej izvajati eh, to uredbo in izvajati splošne svoboščine. 500 tisoč pritožb je bilo vloženih doslej pri organih, ki so pristojni za varstvo podatkov, le tri Eh, primeri pa so bili sankcionirani. Zanima me vaš eh, komentar, kakšna je vaša analiza, gospa komisarka, glede te situacije. Torej, kaj lahko iz tega zaključimo, ali sistem deluje v očeh komisije. Drugo vprašanje. No, to je staro vprašanje. Julija leta 2008 je komisija sprejela predlog direktive sveta o izvajanju načela enakosti obravnave zunaj trga dela med osebami, ne glede na njihovo versko pripričanje, seksualno usmerjenost, starost in tako naprej. Torej, to je direktiva proti diskriminaciji. 11 let kasneje, dva mandata kasneje, pa svet še vedno ni sprejel svojega stališča. Torej smo navajeni na njihovo nedelovanje, vendar to je vseeno nekaj zelo presenetljivega, nespremljivega. Svet pravi, da je treba doseči soglasje. Seveda, glede takšnega besedila potrebujemo soglasje, vendar bi to moralo biti izvedljivo. Ali komisija ali vi, komisarka, nameravate kaj storiti, kajti tudi to je pomembno za evropske državljane ki morda to težko razumete, tako kot mi poslanci. Omenjali ste eh, izvajanje oziroma vzpostavitev eh, javnega toživstva in naj povem, da smo veliko delali na tem in to je pač nujno orodje za boj proti čezmenemu kriminalu. Potem, ko smo slišali romunsko predsedstvo prejšnji teden odboru Libe, ali si vi tudi želite, da bi razširili uh, pristojnosti Evropskega javnega tožilstva in da bi vključili uh, v njegove pristojnosti tudi boj proti terorizmu, ker je to dejanska grožnja in ker je to tudi po svoji naravi čezmejna grožnja. Hvala. Hvala lepa, Natalie. Mikael Boni. Najprej hvala, gospa komisarka, za sodelovanje pri pripravi vrednot. Mi, to je bila velika razprava, to je bil prvi trialog. In ni preprosta naloga, sploh, sploh napram svetu, ampak sodelovanje se nam zdi dobro. Želim poudariti, da so dosežki v okviru zasebnostnega ščita ogromni. Zdaj stvari dobro tečejo in hvala za vašo vključenost. Mislim, da je to pomembno, da je tudi zaradi našega pritiska Ministrstvo za trgovino začelo s postopkom certificiranja in da je organiziralo neke vrste kontrole na kraju samem. Menimo, da so to obetavni rezultati. Kate Grah je ombudsmanka, ampak eh, moramo biti pazljivi. Bojim se namreč, da bomo s tem kandidatom še mesece čakali na odločitev senata. Hvala tudi za sklepo ustreznosti. Celote želim podpreti Roberto Mecolam. Strinjam se, da morajo biti sklepi oziroma zaključki močnejši in bolj transparentni. To zahtevajo naši državljani. Zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, pa so e-dokazi. Z delom moramo začeti in našli ustrezne rešitve. Obenem pa se moramo izogniti poskusom, da bi začeli z bilateralnimi pogajanji glede tega. Hvala. Hvala, Mihajl. Sofintveld. Ja, hvala, predsedujoči, gospa komisarka. Hvala za vsa vprašanja, ki ste jih obravnavali v svojem uvodnem nagovoru. Imam pa nekaj pripomb glede zasebnostnega ščita najprej. Seveda je zelo dobrodošel, če bo končno imenovan stalni ombudsman. Ampak, če si pogledamo sedanje kandidate, vidimo, da je to podsekretar za gospodarsko rast in energetiko, pa tudi alternativni oziroma nadomestni guverner določenih bank in še kakšnih deset drugih delovnih mest je navedenih. Predsednik Trump ga bo imenoval zato, da bi opravljal vsa ta dela. Ampak dejansko, koliko časa mu bo še ostalo na voljo za opravljene dela ombudsmana, tudi če je to nekdani poslovnež in podjetnik, ne vem, kakšne kvalifikacije ima, ki bi bile ustrezne za to delovno mesto. Ni me prepričalo, če sem odkrita. Druga pa glede dokazov, e-dokazov. Menim, da je to zelo slaba ideja. Gre za to, da se izognemo pravosodnemu pregledu pregledu. Zato gre. Zato, ker naj bi bilo preveč birokracije. Ampak lepota demokracije je prav v tem, da nekateri postopki pač trajajo nekoliko dlje. Ja, v diktaturi je, so postopki lahko zelo kratki. Dve vprašanje imam. Najprej moramo videti mandat. Pa vem, da bo komisija rekla, ne, ne, gre za strategijo, to ne gre. No, ampak tu ne gre za strategijo. Tisto, kar bi vi predlagali evropskim državljanom, imajo državljani pravico vedeti. Sam mandat ni strategija. Pre ljudje imajo pravico vedeti, o čem se boste pogajali v njihovem imenu. In kot drugo, konvencija iz Budimpešte. Mislim, da bi jo bilo treba posodobiti za zaprtimi vrati, kot sem slišala, potekajo pogovori o revidiranju konvencije iz Budimpešte, zato da bi se izognili določenim elementom. Glede vizumov se želim pridružiti Roberti in Ani in to bi, to bi morali narediti korak naprej. Prepovedati bi morali imeti tako imenovane zlate potne liste ali vizume ter zagotavljanje državljanstva. Vsi vemo, da gre tukaj samo za rdečo preprogo, ki jo razvijamo pred kriminalci. Mi lahko nekdo razloži, zakaj nek Rus in tukaj ne gre za tiste ruse, ki hranijo denar v svojih babuškah, zato da bi nekoč lahko postali evropski državljani. In zakaj gre na tisoče ljudi na Malto in zaprosi tam za take vizume? Na nizozemskem je bil točno eden. Ena taka oseba. Zakaj gredo torej ljudje na Malto in ne na nizozemsko? Če bomo vsi prepoznali to kot problem z vedika varnosti, z vedika organov pregona, in Evropska komisija je bila pri organih pregona vedno zelo stroga, prosim, naredite logični zaključek, zakaj je tako. Komisija mora pokazati tudi svoj pogum in se nam sme spraševati samo, o, ali naj predlagamo nekaj, kar bo, svet, kar bo všeč svetu. Ne, predlagajte nekaj, v kar dejansko verjamete in tu gre glavno za zaščito pravne države Evropske unije. Pred dvema letoma in pol je ta parlament v okviru svojih proračunskih pristojnosti sprejel tako imenovani sklad za pravdanje za pravne postopke. In ta še zdaj ne deluje, čeprav smo si močno prizadevali za to. Če se pogledamo zdaj to besedilo, gre v tem besedilu samo zato, da damo denar nevladnim organizacijam za dvigovanje ravni ozaveščenosti, za podobne zadeve. Ampak ne, proračunski organi so se odločili, da bo to sklad za pravdanje, ki bo omogočal državljanom in organizacijam, kot so nevladne organizacije, pravdanje na sodišču. Vem, da vašemu osebju to ni všeč. Ampak vseeno pričakujem končni predlog, ki ga, bo, ki ga bodo predstavile vaše službe na voljo k malu. In to tako, kot si ga želijo državljani, ne kot si ga držijo uradniki Evropske komisije. Govorili ste o tujih akterjih, ki vplivajo na volitve Evropske unije. Strinjam se z vašimi pomisliki, ampak ne pozabimo na dejstvo, da je veliko smeti, kar je drugi izraz za lažne novice, prišlo od evropejcev, ne od tretjih držav. Evropska komisija pa ni niti mignila s prstom, da bi zaustavila te uši, ki prihajajo, oziroma da bi te laži zaustavila. Naprimer, laži, ki prihajajo z Mačarske ukvarjate se s temi ljudmi, ne gledajte samo zunanjih akterjev, ampak poglejmo, kaj se dogaja znotraj Evropske unije. Gospod Juncker in gospod Timmermans sta govorila že o tem. Hvala. Ja, hvala. Pustil sem ti nekaj več časa, ker sem vedel, da boš povedala stvari, ki bodo zanimive. Omenila si mandat za pogajanja z ZDA o e-dokazih. Komisarko bi vprašal, kdaj bo to poslano na parlament v preučitev v okviru pravil o zaupnih podatkih. Mandat za pogajanja o e-dokazih. še več vprašanj bo, preden boste odgovorili. Sofija je prekoračila čas, ki je bil dodeljen za govor, ampak ker je bila tako predana temu, je nisem želel prekinati. Saraja, hvala. Hvala, predsedujoči. In hvala, gospa komisarka. Imam čisto drugačno vprašanje. Imam vprašanje glede direktive o EPO, o Evropsku, Evropskem nalogu za zaščito, ki se izvaja po tej direktivi. Ampak ugotovili smo, da nihče tega ne pozna in datum za izvajanje je bil že leta 2015. Od 1800 nalogov za zaščito je bilo izdanih samo 7 evropskih nalogov za zaščito. Zanima me, ali je bilo sprijeti kaj ukrepov za to, da bi te informacije o EPO dosegle žrtve, pa tudi nevladne organizacije. In kaj delajo organi na tem področju? Zanima me, ali je Evropska komisija vzpostavila evropsko evidenco o vseh izdanih evropskih nalogih za zaščito in ali komisija spremlja izvajanje te direktive? Ali ste mogoče sprožili kakšen postopek v primeru kršitev proti kateri državi članici? In zanima me, ali ste spremljali izvajanje te direktive, zato da bi izboljšali delovanje tega instrumenta v državah članicah. No, lahko bi še nadaljevala, ampak ker nas priganja čas. bom skrajšala. Ta instrument potrebujemo in izkoristiti ga moramo v polni meri. Hvala. Um, Juan Fernando, Livija Jaroka, gospod Rade in gospod Jurek. S tem pa bomo zaključili um, seznam govornikom. Juan Fernando, na kratko prosim. Seveda, na kratko, komisarka Jurova, moje vprašanje se delno prekriva s tem, kar smo že slišali glede eh, zasebnostnega ščita. To se je začelo v prejšnjem mandatu Evropskega parlamenta. Bil sem poslanec v prejšnjem mandatu in vem, da takrat je bil predpogoj za pogajanja sklad za zahtevami Evropskega sodišča ravno to, da, da je takratna Obamova administracija pokazala pripravljenost, da bo upoštevala evropske pomisleke. Tiste, ki jih izrazi Evropski parlament pisno. Sedaj vidimo, kaj se je zgodilo kasneje. Zanima me, ali v času vaše redne analize in ocene izvajanja zasebnostnega ščita ali je prišlo do poslabšanja teh predpostavk, na podlagi katerih je bil zasebnostni ščit sprejet z drugo administracijo, ki je drugačna od te, ki jo imajo sedaj v ZDA. To bi lahko tudi delno. razložilo m, mm, pomisleke poslancev glede uh, ombudsmana, ki bo imenovan strani ZDA za to, da bi zagotavljal izvajanje določb zasebnostnega ščita na ameriški strani. Hvala, Juan, hvala, ker ste bili kratki. Livija, izvoli. Hvala, čestitke za, vaše, za vašo predanost in za te dosjeje, eh, ki se jih lotevate, vaše delo res eh, eh, težko. Torej imamo program pravic in vrednot, omenjali smo tudi Evropski nalog za zaščito, potem, kar se deje Facebook in Cambridge Analytico, sedaj se pred volitvami vsi sprašujejo, kakšna je varnost otrok na internetu in vaša Eh, vaše delo je tu zelo pomembno in to je pomembno tudi za voljivce. Moja odgovornost v tem odboru je, da delujem na dosjeju glede Romov, skupaj so rajo post, gradim na prejšnjih poročilih in vaše mestne poročilo pripravljamo poročilo za prihodne plenarno zasedanje. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o naših upih, kajti povali smo se o tem, da bi želeli več izidov iz denarja, ki je še na voljo. Torej, to je predlagali tudi romunskemu predsedstvu, finskemu predsedstvu bi uh, predlagali, da se loti revščine bolj nasplošno in hrvaškemu predsedstvu bi predlagali vprašanje revežev na Balkanu. Leta 2000. 25, če prije do pristopa, bo to precejšen šok za države, ki niso pripravljene na to, da so uh, njihovi državljani revnejši kot na Zahodu. Torej, mislim, da bi res lahko veliko storili glede tega. Smo morda nerealistični, bo komisija lahko hitro ukrepala in izkoristila romunsko predsedstvo za doseganje ciljev v okviru sporozumov partn partnerstev, ko gre za recimo nove programe za izobraževanje, za brezposelnost, da bi imeli nove programe oziroma da bi nadaljevali s programi, ki so dobri, ali je še eh, dovolj časa, da se glede tega, kaj stori eh, do novembra, torej to je devet mesecev. Kolegi. Še zadnja dva eh, kolega, gospod Rado, izvolite. Pozdrav, gospodin predsedatelj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Jurova, imam vprašanje glede direktive o dostopu do informacij za namene pranja denarja in druga huda kazniva dejanja. Sam sem poročevalec glede tega dosjeja Eden najbolj spornih vidikov tega predloga je to, da imamo roke za izmenjavo informacij. Veliko pomislekov je povezanih z mednarodnimi praksami. Nimamo mednarodnega standarda glede rokov, znotraj katerih bi bilo treba izmenjati informacije. Torej, govorim o informacijah, ki se jih izmenjujejo enote za finančno inteligenco. Zanima me, ali komisija uh, razmišlja o tem, da bi imeli mednarodne standarde glede izmenjave informacij, ali potekajo kakšna pogajanja v okviru skupine Edmond, s katerimi bi določili roke, znotraj katerih bi finančno obveščevalne enote morale izmenjati informacije tak svetovni standard bi bil koristen za mednarodno sodelovanje. Če imamo če v mislih to, da pranje denarja in financiranje terorizma ne poznata meja in kaj Evropska komisija uh, ukrepa glede tega. Hvala, gospod Jurek. Hvala, gospod predsednik. Veseli me, da je z nami gospa komisarka. Omeni bi vprašanje, ki sem ga že omenil na plenarnem zasedanju. O tem nismo veliko govorili, vendar je to pomembno vprašanje. Države članice so bile spodbujene k temu, da ratificirajo Carigrajsko konvencijo In uh, tako je bilo tudi v Bl Bolgariji. Države članice in parlament ne morejo sprejeti mednarodnega sporazuma, ki se eh, ga šteje kot v nasprotju z eh, ustavnim redom, kot je to ugotovilo bolgarsko ustavno sodišče še več drugih držav članic je zaskrbljen zaradi tega, eh, podaje ustavne eh, razloge za to in torej komisija pritiska na te države, eh, kar pa ni njena naloga. Komisija mora koordinirati delo, torej obstaja prava težava in Evropska komisija ne spoštuje pravne države, ne spoštuje manjšin in ne spoštuje solidarnosti v naših odnosih. Bližamo se koncu mandata te komisije, vendar pa se lahko te napake še popravi in spodbujam vas k temu, gospa komisarka, da se odzovete glede tega vprašanja. Hvala. Hvala, dragi eh, kolegi. Hvala za vašo potrpežljivost. Gospa komisarka, izvolite. Prosim, odgovorite na vprašanje. Hvala lepa za vsa vprašanja. Glede vsakega vprašanja bi lahko imeli pravo razpravo, ker so zelo pomembna vprašanja in, in tudi težko vprašanja ste zastavili glede zelo resnih tem. Bom začela s tem, kar ste vi vprašali, Klod, glede pogajalskega mandata za ZDA. Tu je bilo tudi vprašanje Sofije Intervalt. Ne bomo torej nič zamujali uh, pri obveščanju parlamenta, glede tega, kaj bo mandato. Jutri bomo sprejeli, oziroma prihodni teden, 6. februarja, bomo to sprejeli in bomo nadaljevali skladno z okvirnim sporazumom med parlamentom in komisijo glede tega, kako nadaljevati v takšnih primerih. Torej, parlament bo popolnoma in nemudoma obveščen in to v vsaki fazi sprejemanja mednarodnega sporazuma. Torej, ko mi zdali mandat, vas bomo o tem obvestili. Torej, to je proces, mm, v katerem popolnoma poštevamo mm, preglednost in sporozum, ki ga imamo s tem parlamentom in seveda bomo to izvajali tudi v našem komuniciranju z javnostjo. To je zelo pomembno delo, ki bo zadevalo evropske državljane zato ne želim imeti nekakšne politike za zaprtimi vrati. Torej, veste, kateri postopek moramo tu izvajati in ga bomo polno izvajali. Vprašanje zasebnostnega ščeta. Gospa Sipel, čestitke, vse najboljše za rojstni dan. To ni marketing, ampak eh, iskrene čestitke. Torej vse najboljše. To je nekaj, glede česa moramo biti še dejavni. Dobili smo to ponudbo za meške strani, da bodo ustanovili ta organ, da bodo imenovali zaupanje vredno osebo. in da bo to pravzaprav podsekretar na zunanje ministrstvo in bo neodvisen od vladnih eh, služb za varnost in obveščevalnih služb. To bo torej neodvisna služba. Strinjali smo se glede postopka, ki bo jamčil, da se bodo pritožbe EU državljanov hitro in ustrezno procesirale, tako da bodo državljani dobili odgovor, ali so bile njihove pravice kršene ali ne. Doslej je urad ombudsmana prejel eno pritožbo. To je ključna uh, eh, ključna je, da ima ombudsman ustrezne kompetence. To sem dejala že zadnjič. Uh, to, da je tako malo pritožb, je znak, da se ljudje ne zavedajo, da lahko vložijo takšno pritožbo. Ne vedo, da lahko pride do kršitev njihovih pravic. In če pride do vrzeli, je ta vrzel morda ravno na evropski strani. Morali bi jih bolje obveščati o tem postopku. Torej, da obstaja ta možnost za njihove pritožbe in da lahko z zaupanjem sprožijo tak postopek. Potem, če se navežem na ombudsmana, glede na to, kar je dejala gospod gospod Intervelt, ali bo gospod Kreč lahko upravljal svojo nalogo ali ne. To pričakujem. Imel bo več funkcij, da doslej je prejel eno pritožbo, torej ne bo imel uh, vsak dan veliko papirjev na mizi, vendar pričakujemo, da bo popolnoma upravljal svoje naloge. Ključnega pomena pa je, da ima zmogljivosti za to. Zato smo čakali, da bi dobili polnopravnega ombudsmana z vsemi funkcijami, seveda ga mora sedaj preveriti še senat in ne želim prejudicirati njegovega dela, ne želim reči, da ne bo znal delati še preden sploh začne svojim delom. Potem, kar zadeva to, kar je dejala Sipel glede nadaljnih prenosov v našem sklepu smo razčistili obe točki, torej kar zadeva nadaljne prenose. Tu je vedno treba zahtevati soglasje. Tudi če za to državo že obstaja sporazum, tako kot je to recimo v primeru Japonske. Če se soglasje ne da, potem nadaljni prenos ni dovoljen z drugimi besedami, soglasje je zahtevano vsakič. Tudi, kadar ima Japonska sporazum z neko tretjo državo, to za nas ni dovolj. Mi smo v sistem vključili obvezno soglasje za takšne primere. še naprej eh, vprašanja gospe uh, eh, Sipel FTC in preiskave. Eh, te potekajo potem, kar zdaj v Cambridge Analytico. Če se ne motim, ta družba ne obstaja več. No, tako je bila tudi izključena iz zasebnostnega ščita, pa tudi zoper Facebook se še vodi preiskava. Preiskuje se tudi časovnica, kajti glede na to, kar vemo o tej zadevi, se je to zgodilo še v času varnega pristana in je prišlo do kršitve ameriškega zakona o zasebnosti iz 2011. Zasebnostni ščit oziroma sodelovanje Facebooka v zasebnostnem ščitu na to ne bi smelo vplivati, vendar ne vem, preiskava še poteka in FTC dobro ve, da smo zelo nestrpni, ker želimo izvedeti, kaj se je zgodilo. To je gotovo prizadelo številne evropejce, zato želimo to izvedeti. Potem glede zasebnostnega ščita, gospod Boni, ga, ni ga tu, da ZDA bi morale storiti več. To je tudi odgovor na vprašanje gospoda Lopeza Aguilarja. Sprememba v ameriški administraciji je bila razlog, da sem postala živčna, kajti že Obamovo administracijo se je bilo težko strinjati glede strogih pravil in glede proaktivnega načina, s katerim bi se morali lotiti varovanja vseh podatkov na ameriškem ozemlju. In moj vtis je bil, to, da se podcenjuje zasebnostni ščit, s katerim bi naj se zagotovilo varovanje podatkov na ameriški strani. In to je bilo povezano tudi s pristopom glede varovanja zasebnosti kot take. Vemo, da so v Ameriki glede tega manj zahtevni, torej manj zahtevni so glede zasebnosti eh, ljudi, vendar časi se spreminjajo, To je dejal tudi že Bob Dylan, pa ne le on. Vendar menim, da je zadeva Cambridge Analytica bila tista, ki je sprožila javno razpravo in tudi odzive v kongresu. In verjetno bomo kmalo videli sprejetje zakona, ki bo podoben našemu GDPR, torej da bodo tudi oni uvedli zvezni zakon o varovanju osebnih podatkov. Gospod Lopez Aguilar, prav imate, zadovoljni bomo le pod dvema pogojema. Če imajo ameriški GDPR, kar je predvsej naivno pričakovati, vendar mi pritiskamo na mečane, da bi morali imeti zvezdni zakon, ki bi moral biti enakovreden GDPR-ju. To je naš cilj zato smo tudi poslali naše pripombe v njihovem postopku posvetovanja glede novega zakona. In zadovoljni bi bili tudi, če bi imeli dostop do informacij, njihovih obveščevalnih agencij, kako obravnavajo te podatke, vendar takšnega dostopa nimamo. Eh, lahko se zanašamo le na njihov zakon in na to, kako izvajo svojo zakonodajo in kako uh, izvajajo svoj sistem uh, sorazmernosti. Torej, nimamo dostopa do informacij niti na evropskem ozemlju. Torej, jasno je, da potem ne moremo imeti dostopa do takšnih informacij v ZDA. Zato je delovanje ombudsmana ključnega pomena. Zato se zanašamo na ta novi urad, na to, da bo ta oseba, oseba, ki bo imela dostop do informacij, ki bomo potrebovali. To je zapleten sistem, vendar pač smo uspeli doseči čim več, kar smo lahko tudi na ameriški strani. Vprašanje gospoda Bonja in gospoda eh, Lopeza Aguilarja. Da, američani morajo storiti več, želimo si bolj proaktivnega pristopa z njihove strani, razvijajo nove postopke in tehnologijo, zato da preverijo skladnost eh, eh, podjetij z zasebnostnim ščitom. To je proces, ki poteka. Torej, zasebnostni ščit ni nekaj, kar smo sprejeli pred dvima letoma in se sedaj lahko zanašamo na to, da američani dejansko počnejo to, kar bi morali. Ne, preverjamo, spremljamo in čez eno leto bomo pripravili poročilo o delovanju zasebnostnega ščita. Vendar pomislek, da, da to po Trumpu administraciji ne bo delovalo, se ni izkazal za resničnega in naj povem, da smo v Bruslju imeli obisk ameriške delegacije, ki je vključevala tudi ministra za gospodarstvo in vedeja ombudsmana in vodjo FTC-ja, tako da lahko rečem, da smo kar zadovoljni z njihovim pristopom. Potem ste omenjali eh, večkrat prodajo eh, državljanstva. Naj povem, da bodo tolmači verjetno morali kmalo oditi, torej bomo morali nadaljevati v angleščini. Se bojim, da je tako. Torej, to so mi sedaj eh, sporočili. Da, seveda nadaljevali boste v angliščini, vendar želim povedati, da morajo tolmači uh, prenehati z delom. Vaše ime narobe izgovarjam že pet let, vera med nama se veliko dogaja. Torej, to sem želel sporočiti